Uh, Tako, dame in gospodje, dragi kolegi, sedite na svoja mesta. Nikoli nisem pričakoval, da bom imel priložnost, da bom predsedoval najpomembnejšemu odboru Evropskega parlamenta, odboru za zunanje zadeve. Potekala je kratka razprava, Elmar Brok bo prišel šele čez deset minut in moj predlog je bil, da bi predsednik Jerži Buzek eh, predsedoval, ker je dva ali tri dni starejši od mene, ampak Silvijo je, je dejal, da sem jaz najdle poslanec Evropskega parlamenta. In seveda sem tukaj predvsej dlje od tebe, Jerži, in zato imam sedaj čast, da vas tukaj vse pozdravim in to mi je tudi v veliko veselje. Še prav posebno veselje pa mi je, da lahko pozdravim njegovo ekscelenco, zunanjega ministra Jordanije Nasarja Džudeha in topel aplaus mu izrečil. Zelo veseli smo, da je z vami tudi veleposlanik Jordanije in zelo cenimo delo vašega veleposlanika in zelo veseli smo, da bo tudi njegova visokost eh, kralj Jordanije kmalo obiskal Evropski parlament. Ne bom pretirano izkoristil te možnosti, da lahko eh, govorim kot predsedujoči tega odbora. Še nekaj minut bom sedel tukaj, takoj ko bo Elmar Brok prišel, pa eh, bom zapustil to mesto in to bo prvič in zadnjič, da predsedujem temu odboru. Torej, gospod eh, minister, prosim za vaš prispevek v odboru za zunanje zadeve Evropskega parlamenta. Hvala lepa, predsedojoči Pötering. Deset minut imamo, preden bo prišpel, prišel predsednik Brok, tako da bomo vse pomembne zadeve že opravili. In ko bo prišel, bom samo še odgovarjal na vprašanja. Povedati moram, da sem zelo počaščen, da sem lahko tukaj v tem odboru. Na zadnje sem bil tukaj pred dvema letoma. Takrat sem imel veliko čast, da lahko spregovorim v tem odboru. Prisluhnil sem eh, na svetom in pa skušal odgovoriti na vprašanja po najboljših eh, močeh. No, naj povem, da vidva oba izgledata mlada. In eh, vaša mod, vajna modrost in vajne izkušnje so tiste, ki štejejo in so pomembne pri naših odnosih eh, z Evropo. Srečujemo se z velikimi izzivi in modrost zaradi tega nima cene in je neprecenljiva. Zelo me veseli, da imam čas, da lahko danes sedim na vaši levi. Odkar sem bil nazadnje tukaj, pred dvema letoma, smo v odnosih med Evropsko unijo in Jordanijo eh, dosegli kar nekaj eh, pomembnih menikov. Jordanija je predobila okrepljen status eh, v odnosu z Evropsko unijo in sicer pred približno letom in pol in na to smo zelo, zelo ponosni. To kaže na odlične odnose, ki jih imamo z Evropo. Hkrati pa to kaže tudi na zavezo Jordanije, ki jo danes tukaj predstavljam, zavezo, da nadaljuje po poti nadaljne krepitve odnosov z Evropo. Nadaljni dogodek pa se je zgodil pred nekaj dnevi, ko je potekala delovna skupina med Evropsko unijo in Jordanijo na obali Mrtvega morja v Jordaniji. In tega dogodka se bodo prebivalci Jordanije eh, še dolgo spominjali. Kralj Abdula II. je vesel podpore Evrope, ko izvaja program reform v Jordaniji. Poleg tega moram povedati, da so bili pri nas eh, predstavniki celotne Evropske unije, parlamenta, komisije, civilne družbe, eh, političnih eh, skupin, medijev in tako naprej in tako naprej. To je bilo zares odlično srečanje in predstavniki Evropske unije so se sestali z svojimi sogovorniki na jordanski strani, z jordanskimi mediji, z jordanskimi gospodarstveniki. Uh, z predstavniki civilne družbe, s predstavniki vlade, z navadnimi državljani Jordanije in tako naprej. Glavni dosežek pa je bilo seveda kosilo, eh, ki ga je gostil eh, jordanski kralj Abdullah II. To kaže ne le na trdne odnose med Evropsko unijo in Jordanijo, ampak tudi na evropsko zaupanje v Jordanijo pod eh, vodjem njegovega visočanstva. Kaže na to, da Evropska unija zaupa eh, temu načinu vodenja države v sicer zelo občutljivi regiji. To je seveda pomembno za Jordanijo na poti reform na gospodarskem, socialnem in drugih področjih. Obhajamo deseto obletnico sporazuma med Evropsko unijo in eh, Jordanijo in toliko stvari se je zgodilo v zadnjih desetih letih, toliko projektov je bilo izvedenih, toliko pobud. Torej, gre za res za zgodbo o uspehu. Zelo, zelo smo ponosni na svoje odnose z Evropo in bolj kot dekoli prej smo zavezani temu, da okrepimo in izboljšamo naš odnos z Evropsko unijo. Večkrat rečemo, da z Evropsko unijo nimamo le prijateljskega odnosa, ampak tudi partnerski odnos. In sicer gre za primer sodelovanja med Evropo in pa med državo, eh, kot je Jordanija, čeprav posebej, če pomislimo na dogodke v arabskem svetu v preteklih 18 mesecih. Zelo počaščen eh, sem bil tudi, da je Jordanijo obiskala visoka predstavnica, gospa Ashtonova. Poleg tega pa sem ponosen tudi na delo, ki ga je opravil Bernardino Leon in vsi naši prijatelji v Evropski uniji, v Evropski komisiji in Evropskem parlamentu. To, o čemer smo bili priča, je podpora političnemu procesu in pa tudi podpora gospodarskim izzivom, s katerimi se Jordanija v tem trenutku srečuje gre za podporo projektom, podporo majhnim in srednje velikim podjetjem. Gre za projekte na področju prometa, vodogospodarstva in tako naprej. In to kaže na od nas Evropske unije eh, do Jordanije. Razpravljali smo o izzivih, s katerimi se bomo srečevali v prihodnosti, hkrati pa tudi o dosežkih. Prejeli smo zelo, zelo jasno sporočilo Evropske unije, ne samo Jordanije, ampak tudi eh, drugim državam v tej regiji. Hvala lepa torej za to prijateljstvo in za to partnerstvo. Seveda pa zahvaljujoč vsem vam tukaj v Bruslju in drugim po svetu. Imamo prostotrgovinski sporazum, eh, poleg tega imamo tudi mobilnost eh, med eh, Evropsko unijo in Jordanijo. Pogovor na to temo se bodo pričeli prihodnji mesec. Dame in gospodje, ne želim vas dolgočasiti z informacijami, ki jih že poznate, kot je dejal predsedojoči, govorim v enem izmed najpomembnejših odborov na svetu, eh, v odboru za zunanje zadeve Evropskega parlamenta in zato predvidevam, da ne le govorim z veliko eh, bolj inteligentnimi ljudmi, kot eh, si sam želim, da bi bil, ampak mislim, da govorim tudi z veliko bolje seznanjenimi ljudmi. Oktobra 2011 smo imeli v Jordani gospodarski forum, eh, ki ga vsako leto organiziramo v Jordani in sam sem prisostoval geostrateškim scenarijem za leto 2012. Moja prva izjava je bila in eh, predvajali so me tudi po televiziji. Tam je bil tudi gospod Musa, eh, predsednik Arabske lige, Tony Blair. In v svojem prvem prispevku sem dejal, da da bi bilo smešno, če bi govorili o geostrateškem scenariju za leto 2012. Kaj ti? Če bomo vsi sedeli tukaj leta 2012, eh, bomo le težko uganili, kaj vse se je v tem času zgodilo. Leto 2011 je bilo zelo pomembno leto za Bližnji vzhod in pa za Severno Afriko. Številni tukaj poznate besedo arabska pomlad, jaz pa eh, to raje imenujem arabsko prebojenje. In tokrat ni šlo za prvi tak dogodek. 70 odstotkov prebivalstva v Jordaniji je, mlajših, eh, je mlajšega od 30 let. Torej, je potrebno povdariti, da je bil ta preporod, eh, preporod mladih, ki si zahtevajo pravičnost, enakost, eh, spoštovanje, dostojanstvo, ki želijo sodelovati pri oblikovanju svoje prihodnosti in ki želijo sodelovati tudi v vladi. Številni te možnosti niso imeli. Čeprav je to temeljna politična pravica. In zato, ker te pravice tako dolgo niso imeli, so želeli jasno povedati svoje mnenje. In na vse zadnje so voditelji na Bližnem vzhodu in Severni Afriki, kot veste, vedno govorim neposredno, so imeli dve ali tri možnosti. Prva možnost je bila, da glede na to, da vedo, da spremembe prihajajo, neizogibno prihajajo, so se lahko odločili, da se na te spremembe prilagodijo ali pa se tem spremembam uprejo in eh, trpijo posledice le tega, kot smo videli na Bližnem vzhodu in v Severni Afriki ali pa Eh, spremembe eh, že vnaprej predvidiš eh, in poskrbiš za to, da imaš sam vodstvo nad temi spremembami. In to se je, moram s ponosom reči, zgodilo v Jordaniji. To ni kliše, to niso želje, to so dejstva. Želite, da prekinem svoj prispevek? Thank you very much, Mr. Tucker. Hvala lepa, gospod Petring. Lahko nadaljujem, kje sem končal? Torej, to so dejstva, na katero smo zelo ponosni. V Jordaniji je prišlo do sprememb brez kaosa, kot je dejala Cathy Ashton. In program eh, socialnih, političnih in gospodarskih reform izvajamo že nekaj let. Včasih je šlo za dva koraka naprej, en korak nazaj, kot eh, je pogosto dejal uh, jordanski kralj. Ampak uh, na vse zadnje je ta proces uh, neizogiben. Jordanija je v osrčju Bližnjega vzhoda. Je, nahaja se tako rekoč na križišču civilizacij. In zaradi tega se ponujejo številne priložnosti v našem delu sveta. Jordanija predstavlja most med severom in jugom, med vzhodom in zahodom. Včasih ljudje sprašujejo, zakaj naredite dva koraka naprej in en korak nazaj. Katerih faktorjev ne morete nadzorovati? Ko gre za politične reforme, ni moč nadzorovati politike regije, včasih eh, se ti ta usiljuje. Med letoma 2003 in 2008 so v naši eh, regiji divjale tri vojne, razdalje so izjemno majhne. 2003 Irak, 2006 Libanon, 2008 eh, Gaza. Torej, ne smemo pozabiti teh dogodkov, ki so eh, se zgodili v regiji in ki niso pod našim nadzorom. Poleg tega pa ni ustreznega pogajalskega procesa med eh, Izraelci in palestinci, ki bi lahko prispeval k rešitvi eh, izraelsko-palestinskega eh, spora in to je zelo pomembno za vse države v tej regiji, tudi za Jordanijo, kar zadeva gospodarstvo. Se moramo zavedati, da se Jordanija srečuje z velikimi gospodarskimi izzivi, z velikimi gospodarskimi težavami, ampak na vse zadnje se moramo zavedati tega, da Jordanija uvaža 96 odstotkov energije. Leta 2011 smo se morali soočiti z dvema dogodkoma. Prvič, cena nafte se je dvignila eh, za 50 dolarjev na eh, sod in to je pomenilo 25 milijonov dolarjev dodatnega bremena za proračun eh, Jordanije. In uh, najbrž se zavedate, da je to kar precejšen znesek eh, za državo, kot je Jordanija. Drugo, drugi dogodek pa je bil prekinitev uh, egipčanske uh, dobave uh, energije v Jordanijo in sicer zaradi tega, ker je prišlo do razstrelitve plinovoda oziroma naftovoda in vsak dan uh, brez. Uh, te dobave eh, pomeni dodatno breme za Jordanijo. 5 milijonov na dan. Izračunajte torej sami. V tem času pa izvajamo program gospodarskih reform. Seveda smo tem reformam zavezani, vendar pa je potrebno upoštevati tudi dogajanje na kraju samem. Spremembe, ki smo jih videli v Severni Afriki in pa, eh, v, in pa na Bližnem vzhodu, lahko označimo za revolucionarne ali evolucionarne. Lahko je šlo za kratke eh, revolucije, ki so se končale eh, z spremembo oblasti. Seveda je, bil ta, je bila ta sprememba povezana z določenim nasiljem, tako kot se je zgodilo v Egiptu in Tuniziji. V drugih primerjih eh, pa je prišlo do izbruha nasilja, ki še zmeraj eh, ni zaključeno in eh, to se dogaja v Libiji še zmeraj, pa tudi v Siriji seveda. Njegovo visočanstvo verjame v moč mladine, v potencial mladine in zaradi tega Jordanija gleda v prihodnost in skuša storiti vse, kar je v njeni moči, da bi mladim dala moč, da bi mladi sooblikovali prihodnost. Kaj smo storili leta 2011? Njegovo visočanstvo je v začetku arabske pomladi dejalo, to je naša priložnost, da okrepimo naš program gospodarskih, socialnih in političnih reform. Seveda bomo še naprej nadaljevali z sistemom dva koraka naprej, korak nazaj in sicer zaradi dogodkov, ki niso pod našim vplivom. Ampak rezultati morajo biti zelo opremljivi. Oblikovali smo, dialog, eh, smo odbor za nacionalni dialog in sicer. Eh, smo temu odboru dali dve nalogi in sicer, da vzpostavi zakon eh, o volitvah in pa o političnih strankah. Kajti jordanski kralj je dejal, da to ni eh, proces, eh, ki se ne bo nikoli zaključil. Zastavil je si je jasne cilj, cilje, želi eh, vlado, ki jo bo izvolil parlament, eh, želi parlament, ki bo imel ustrezne politične, svobodne politične stranke. Zato pa potrebujemo moderno volilno pravo in pa eh, pravo na področju političnih strank. Tisti, ki poznate Jordanijo, veste, da imamo v Jordaniji politične stranke. Te obstajajo že desetletja, številni pa veste tudi, da sta organizirani le stranka ali dve, ki imata jasno politično doktrino. Druge stranke pa se identificirajo z posamezniki ali pa ne zastopajo nobene prave politične platforme. Ima seveda pravico do obstoja, ampak z našim zakonom o političnih strankah želimo oblikovati kulturo političnih strank tako, da. Uh, se bodo mladi pridružili političnim strankam, da bodo aktivni v političnih strankah in da bodo te uh, politične stranke potem eh, izglasovale oziroma izvolile vlado. Dialog oziroma odbor za um, nacionalni dialog je upravil svoje delo. In eh, seveda smo slišali tudi glasove iz opozicije, da je potrebno pregledati eh, vse eh, predloge sprememb eh, iz predloga iz leta 59 in kralj je takrat dejal ne. Ne želim pregledati teh 29 predlogov spremembe, želim pregled celotne ustave. In zaradi tega je kralj oblikoval ta odbor in v 14 tednih je bilo delo zaključeno. 42 členov imamo sedaj v ustavi na mesto nekaj več kot 100 in parlament je ratificiral to ustavo in ta je sedaj v veljavi od septembra naprej. Te ustavne spremembe vključujejo prvič morda v naši regiji neodvisno komisijo za nadzor eh, volitev. ne gre zgolj za nadzor nad volitvami, ampak bo ta volilna komisija tudi sama izvedla volitve potem, ko bo ta zakon sprejet v parlamentu v naslednjih dneh, kajti trenutno se o tem razpravlja. Komisija bo lahko določila datum eh, za izvedbo volitev, lahko bo določila način izvedbe volitev in pri tem vključila vse agencije v državi. In eh, v tem pristopu lahko rečem, da smo dosegli evolucijski pristop. Poleg tega pa naj bi imeli eh, tudi odbor za tolmačenje ustave, ki bi bil višja instanca od eh, zakonodajne parlamentarne veje oblasti. Sprejeli smo tudi eh, zakon o lokalnih volitvah, ta je trenutno v obravnavi v parlamentu. Včeraj eh, smo sprejeli zakon o ustavnem sodišču, poleg tega pa bomo kmalo sprejeli zakon o volitvah eh, in tako bo vlada zaključila z delom in s potem eh, bomo upam, da prišli v novo obdobje z delom na ustavnih reformah. Socialne in gospodarske reforme potekajo z roko v roki eh, in usporedno z političnimi reformami. Ne moreš izvajati političnih reform, ne da bi izvajal gospodarskih in socialnih reform. Zavezani smo izvajanju teh reform, čeprav je izzivov veliko in čeprav so eh, ti izzivi zelo zapleteni. Mislim, da je Jordanija oaza stabilnosti v tej eh, regiji v času arabskega preporoda, arabske pomladi so si ljudje prizadevali za pravičnost, za dostojanstvo, za nove priložnosti in uh, palestinsko vprašanje je bilo eh, zmeraj uh, prisotno v teh razpravah. Miru na Bližnem vzhodu ne bo brez rešitve izraelsko-palestinskega konflikta in naše stališče glede tega je zelo jasno in dobro poznano. Potrebujemo rešitev dveh držav. Potrebujemo ustanovitev palestinske države v skladu z načeli iz leta 1976. Poleg tega pa je potrebno zagotoviti varen obstoj Izraela obe državi morata obstajati na mirnem in stabilnem bližnem vzhodu. Tak je naš pristop k izraelsko-palestinskemu vprašanju in mislim, da je takšen pristop koristen. Jordanija ne deluje le kot posrednik, ne deluje le kot opazovalka. Jordanija je deležnik v tem procesu. Jeruzalem, begunci, voda, meje, varnost, vsa ta vprašanja zadevajo tudi nacionalne interese Jordanije, nacionalno varnost Jordanije, tako da je Jordanija v ta proces neposredno udeležena. In ko poskušamo zbližati Izraelce in eh, palestince, ko potekajo pogovori v Jordaniji, skušamo preseči slepo ulico, ki se je pojavila v času, ko so bila prekinjena neposredna pogajanja. Ta slepa ulica ni bila v korist eh, nikomor, poleg tega pa smo z tem še bolj odaljeni od rešitve, za katero si prizadevamo. Imeli smo pet krogov pogovorov med eh, palestinci in izraelci in tisti, ki veste to, kar sem videl tudi sam, kajti prisostoval sem tem pogovorom. Veste, da je bilo vzdušje prijateljsko, da je razkorak izjemno velik, ampak eh, zavedati se moramo, da okupacija traja že več kot 44 let, da ta konflikt traja že več kot 60 let in zaradi tega eh, rešitev tega vprašanja zagotovo ne bo lahka. Ampak sedaj, ko so pogajanja ponovno prekinjena, moramo storiti vse, kar je v naši moči, da obi strani ponovno spravimo skupaj. Prišlo je do različnega tolmačenja eh, izjave kvarteta iz septembra 2011. Vi, vem, da ste bili zadovoljni z izjavo kvarteta. Prvič je bila podana jasna časovnica, kvartet je dejal 30 dni za pripravo pogajanj, 90 eh, dni za pripravo eh, mejnih eh, vprašanj, potem 90 dni za izvajanje teh načrtov in tudi rok za izvedbo tega okvira. Potem pa je prišlo do vprašanja. No, zdaj so mi povedali, da se moj čas izteka, zato bom govoril samo še pet minut kar sem želel povedati, in sicer na hitro je, da je mir na Bližnem vzhodu zaveza, ki jo moramo prevzeti vsi. Mir na Bližnem vzhodu je mir za ves svet. To ni lokalni ali regionalni konflikt, to je globalni konflikt z globalnimi posledicami. Prepričan sem, da želite vsi slišati tudi kaj o Siriji in v zaključek vam lahko povem, da smo kot sosedna eh, država zelo zaskrbljeni zaradi ubijanja, prelivanja krvi. Vsak dan sodelujemo z Arabsko ligo, z mednarodno skupnostjo in skušamo storiti kaj tudi na tem področju. Končni rezultat mora biti politična rešitev. Ne želimo posegov, ki bi prispevali k dodatni nestabilizaciji, destabilizaciji regije. E, sedaj bom prekinil tako, da bom lahko odgovoril na vaše vprašanje. V Evropskem parlamentu obstaja skupina prijatelji Jordanije in če dovolite, eh, bi dejal, da ste kar vsi prijatelji Jordanije. Mi na vas gledamo kot na prijatelje Jordanije, zelo ponosni smo na naš odnos in zavezani smo k temu, da ta odnos še ukrepimo in izboljšamo in zahvaljujem se vam za vaše prijazno povabilo, da sem vas lahko danes obiskal. For... Najlepša hvala za ta govor, za te informacije. Mislim, da je bilo vaše sporočilo zelo pozitivno in zdi se, da se lahko reforme izvajajo na različne načine. In mogoče, oziroma se zdi se, da je bo vaš pristop uspešnejši od drugih. Sedaj pa pričenjamo z razpravo. Mihajl Galer. Ja, najlepša hvala in še enkrat. Dobrodošli, gospod minister, v našem odboru. Dobro je, da ste tukaj z nami. Lepo je bilo slišati dobre novice glede Jordanije. Vsi želimo vaši vladi vse najboljše v procesu izvajanja reform. Zelo jasno ste povedali, da morajo iti gospodarske, politične in socialne reforme z roko v roki. In mislim, da smo lahko prepričani, da bo ta proces gladko potekal v vaši državi. Evropska unija z svojim pristopom in z sodelovanjem z vašo državo, pa upam, da bo lahko te reforme spremljala na pozitiven način in k njim tudi na pozitiven način prispevala. Ste del Arabske lige, zato me zanima stališče glede eh, libijske krize. Libijske? Ah, dejal sem libijske krize, mislil sem na krizo v Siriji. Ja, lahko me tolmačite, če želite. Imeni sta si podobni. Glede na to, da je Arabska liga ponovno uh, sprejela stališče eh, glede eh, Sirije eh, in takšnega stališča leta nismo videli. To se je zgodilo prvič. Po drugi strani pa imamo državo, kot je Tunizija v času po revoluciji, potem imamo državo, kot je Saudska Arabija, kjer o reformah sploh ni govora, potem pa imamo vašo državo, kjer se aktivno izvajajo reforme. In vse te tri države imajo zelo različno ozadje, eh, so pa enotnega mnenja, ko gre za pritisk eh, na režim v Damasku, ko gre za to, da bi se naj ta režim odrekel nasilju, da bi se naj umaknil in uh, omogočil spremembe. Torej, zanima me motivacija teh treh zelo različnih držav, ki sem jih vzel kot primer da so zauzele isto stališče. Morda bi lahko povedali kaj več o notranji razpravi znotraj Arabske lige. In še eno kratko vprašanje, ki se tudi nanaša na Sirijo. Kako daleč so vaše priprave za sprejem? Sem spet rekel Sirija ali Libija? No, pri Siriji sem. Kako daleč so vaše priprave na sprejem? beguncev. Vemo, da eh, se Turčija pripravlja na sprejem beguncev. Kakšna pa je situacija v Jordaniji? Koliko beguncev iz Sirije eh, ste sprejeli doslej? Kaj pa krščanske manjšine, ali se teže valijo v vašo državo? Glede Na to, kakšna je bila usoda kristijanov v Iraku, eh, ki so se omaknili v vašo državo ali pa drugam, se bojimo, da se bo podobno zgodilo tudi v Siriji. Nihče um, ni nekoristen in ti si bil koristen zato, ker eh, si dal vzgled, kako naj drugi ne bi govorili, tako dolg si bil. Torej, prosim, da se osredotočite na dve minuti. Besedo ima gospod Gomeš. Hvala lepa, gospod minister, da ste prišli sem. Hvala lepa tudi za vašo razlago o notranjem procesu izvajanja reform. Upam, da bodo te reforme delovale, kajti imam eh, zelo žalostno poročilo organizacije Freedom in the World kjer se Jordanija ni ravno najbolje odrezala, kar zadeva politične pravice in državljanske svoboščine. Ste le eh, malo pred Iranom in pred, pred Saudsko Arabijo. In spoštujemo tudi vlogo, ki jo igrate na mednarodnem prizorišču. Cenim predvsem to, kar ste povedali včeraj, da se bo Jordanija pridružila konvenciji o biološkem in kemičnem orožju. Zazemate se tudi za eh, bližnji vzhod brez jedrskega orožja. Kakšno priporočilo pa bi dali Evropski uniji, ko gre za odnos z Iranom? Moje drugo vprašanje pa se nanaša na Sirijo. Cenimo podporo, ki ste jo dali eh, prebivalcem Sirije. Zanima pa me vaše mnenje glede razdrobljenosti opozicije v Siriji. Kako lahko pomagamo opoziciji, da premosti to razdrobljenost, kajti to je velik problem za prihodnost? Ali bi bila Jordanija pripravljena znotraj Arabske lige podpreti poziv, eh, da se predsednika Asada in pa druge, ki so odgovorni za zločine v Siriji, izruči mednarodnemu kazenskemu sodišču. Hvala lepa. Uh, Predsednik, spoštovani kolegi, gospod minister, v imenu skupine ALDE vas pozdravljam v Evropskem parlamentu in se vam zahvaljujem za vaše vodne besede. Zamudila sem prvi del, zato se opravičujem. Eh, morda je bilo moje vprašanje že odgovorjeno, v tem primeru se upravičujem. Dve vprašanji imam. Vedno sem občudovala, kako so kraljice v Jordani odigrale pomembno vlogo pri izgradnji civilne družbe. In to me avtomatično privede do vprašanja, kakšno vlogo jordanske ženske igrajo v trenutnih reformah? Ali obstajajo kakšne posebne določbe ehm, oziroma prizadevanja za to, da bi poskrbeli za enakost med spoloma v Jordaniji? Drugo vprašanje ima opraviti z bližnjim vzhodom in z konfliktom med Izraelom in Palestino. Zanima me vaše mnenje o stanju pravnega postopka med Hamasom in pa Fatahom in kako to vpliva na mirovna pogajanja. Hvala. Eh, eh, Pulc. Eh, hvala, predsedujoči. V imenu zelenih pozdravljam ministra in se zahvaljujem za izčrpne informacije, eh, kar zadeva reforme v vaši deželi. Zanima me tudi pomen eh, reform za več kot 2 milijona palestinencev eh, v vaši državi, torej za tiste z Zahodnega brega. Tisti, ki so bili gospodarsko zapostavljeni, niso bili vključeni v odločanje tako kot to velja tudi za tiste z eh, vzhodnega brega. Več kot 200 milijonov evrov je bilo odobrenih v obliki pomoči Jordani preko različnih eh, programov. Če to primerjamo z Saudsko Arabijo, eh, kjer zanima me, kak kakšni pogoji veljajo za različne oblike pomoči Jordaniji? Ali naj bi s tem spodbujali demokratizacijo eh, Jordanije in še vprašanje glede človekovih pravic? Gospa Gomez je upozorila na eh, to, da je sloves vaše dežele veliko boljši, kot to velja za sosedne države. Eh, kjer eh, ni svobode govora in ki so dokaj koruptivne. Eh, pred kratkim ste pristopili konvenciji Združenih držav zoper mučenje, vendar pa naj bi bilo v skladu z Human Rights Watch doseženega malo na redka eh, in eh, prav tako se je mesto Jordanije glede svobode tiska eh, še poslabšalo, 120. je padla na 128. mesto. In v okviru Arabske lige naj bi vladala enotnost, kar zadeva želje po reformah. Ali tudi vi to čutite? ali jordanske reforme v okviru uh, Eh, arabske lige eh, imajo določen pomen. Eh, Gospod zunani minister, pozdravljeni. Vi predstavljate države, ki je svetilnik miru in stabilnosti na Bližnem vzhodu in to zato gre zahvala njegovemu veličanstvu in seveda tudi njegovim ministrom. Štiri hitra vprašanja. Prvič, sedaj, ko je Hamas Eh, spoznal, kaj se dogaja v Siriji in so pobegnili iz eh, Damaska. Zakaj Jordanija ne ponudi doma sedežu Hamasa, zato da bi povzročili, da bi bila ta skupina bolj razumna. To je skupina ljudi, s kateri se bomo morali pogajati, če bomo želeli rešiti probleme na Bližnjem vzhodu. Eh, drugič, ali bo približevanje med Fatahom in pa med Hamasom deloval, glede na to, da Izrael ne samo skozi izjave njegovega premijeja, ampak tudi za svojim eh, načilom, načinom del in vlada, ali lahko to približevanje sploh deluje. Tretjič, sedaj se navezujem naprej povedano, kakšni so odnosi med Jordanijo in pa Izraelom. V Izraelom imamo Eh, predvsej desno sredinsko vlado, eh, celo zunanji minister je nekoliko ekstremističen, če se milo izrazim. Ali to vpliva na odnose med Izraelom in pa Jordanijo na škodljiv način? In eh, še zadnje vprašanje. Gospod minister, ali se vam ne zdi, da je kvartet nekoliko preživel? Mm, mi tukaj iz Evrope plačujemo denar eh, tudi za kvartet in tisti, ki plačuje denar, bi moral imeti tudi določeno težo. Zdi se mi, da je kvartet samo še eh, neko orodje gospoda Blera, da se sprehaja po bližnjem vzhodu. Če kvartet ne deluje, kaj bi morali narediti za to, da bi deloval bolje? Uh, Mr. Maja. Muchas gracias, presidente. Eh, bienvenido. Gospod Holmajer. Bienvenido, señor. Uh. Hvala, gospod predsedujoči, gospod minister, tudi moja politična skupina vas pozdravlja v tem odboru. Obstaja skupni imenovalec, ki ste ga omenili med arabskimi državami in eh, preobrat letih v nekaterih arabskih državah so prišli na oblast islamisti. V vaši državi bodo v kratkem volitve in tudi v Jordanije videti, da bi eh, stranke, ki bi nabrale največ glasov, bile islamistično usmerjene. Eh, kako to izgleda tudi iz priča vaših odnosov do Sirije? Ali bi lahko kako sprejeli begunce iz Sirije. E, moje vprašanje je usmerjeno v to, v kolikor bodo volitve v vaši državi, v kolikor se bodo reforme nadaljevale, ali vidite možnosti za to, e, v kolikor bi večinska stranka bila islamske usmerjenosti in kaj meni vaša vlada, e, spričo izjav iz Izraela, da je možen vojaški poseg v Iranu. Sicer Evropski svet eh, je v Washingtonu imel tiskovno <clears throat> konferenco, eh, to je nepriznano mm, pozicijska grupacija iz Jordanije in ta grupacija je prosila za pomoč. Kaj menite o tem? Ja. Uh, Hvala lepa. Ja, do, kar nekaj je bilo vprašanj. Postavili ste mi vsebinska vprašanja in skušal bom odgovoriti na njih po najboljši moči. Notranja motivacija Arabske lige. Ja, zdi se mi, da je zelo spodbudno v zadnjih dneh to, da Arabska liga postaja vodilna, skuša obravnavati arabska vprašanja med arabskimi državami. Razumem, zakaj ste zamešali Sirijo in pa Libijo v vašem vprašanju. Dejansko je bila pomembna vloga Arabske lige v letu 2011 trdno stališče, ki ga je Arabska liga zavzela, je, bila, je bilo osnova, eh, na katero se je oprla mednarodna skupnost, ko je uvedla eh, zono eh, preletov, zono brez preletov in pa resolucijo Združenih narodov. Pravilno je, da Arabska liga tukaj prevzema, prevzema vodilno vlogo ali pa stališče, ki je potrebno za to, da se odzove tudi mednarodna skupnost. Um, ni bilo tako, da bi Arabska liga rekla, mi nismo želeli posredovanja od zunaj, čeprav mi tega nismo želeli. Ampak Sirija je bolj zapleten primer. Um, No, samo ob strani Arabska liga vodi tudi pogajanja o Siriji. Mi smo se skušali ukvarjati za to sirijsko krizo. Sprejeli smo resolucijo za resolucijo. Uh, V eni izmed resolucij smo celo predlagali, da gremo pred eh, varnostni svet za to, da bi predlagali arabski načrt kot rešitev na sirijski problem. Ampak videli smo, kaj se je zgodilo, prišlo je do veta v, v varnostnem svetu. Uh, prišli smo tudi uh, na generalno skupščino in uh, smo tam zahtevali resolucijo za rešitev problema. Skušali smo pokazati, kako pomembna je Sirija kot tema uh, In uh, organizirali smo to konferenco v Tuniziji, v državi, ki je preživela uh, to arabsko pomlad v lanskem letu. Motivacija Arabske lige. je ne glede na posamezno značilnost uh, držav, ki jo sestavljajo, um, vloga arabske eh, lige je ta, da želimo miroljubno rešitev, ne želimo si državljanske vojne, ne želimo si ničesar, kar bi lahko postavilo pod vprašaj teritorijalno integriteto Sirije. Eh, no in če sedaj govorim o sestavi sirske družbe in pa o beguncih. Sirija ima demografsko sestavo, ki je zelo raznolika, imate številne uh, Eh, skupine, imate kurdsko manjšino, krčansko manjšino, šiite, sunite, eh, alovite, mm, turke in številne druge manjšine. In vse te manjšine predstavljajo sirsko družbo. Ehm, danes eh, predsednik in pa njegova družina prihaja iz skupine alovitov. To je trenutno vladajoča manjšina, uh, In um, opozicija, ne vem, če je tako razdrobljena, kot je trdila ena izmed uh, poslank, ampak vseeno opozicija nastopa enotno. Čeprav jo sestavlja več manjših skupin, uh, obstaja Sirijski nacionalni svet, Svobodna sirijska vojska, vse te skupine predstavljajo običajni državljani, ki se borijo za dostojanstvo, za svoje pravice in uh, uh, na te njihove zahteve. Uh, So se odzvali z nasiljem. Eh, ne pripravljamo se zgolj na eh, krščanske begunce, ne, pripravljeni smo sprejeti kogarkoli. V Jordani imamo to srečo, da kristijani in pa muslimani živijo v miru in harmoniji in krščanska skupnost je zelo pomemben del naše družbe. Mi se ne pripravljamo zgolj na določen del beguncev, Ampak, da odgovorim na vprašanje o beguncih, previdni moramo biti pri številkah. Eh, tisti, ki danes eh, prestopajo meje in eh, se imenujejo za begunce, teh ljudi je približno 4000 danes. Um, veliko pa ljudi, ki je jordansko mejo presta, prestopilo na zakoniten način, Uh, in teh ljudi je bilo v zadnjih mesecih 8 tisoč. To niso begunci, to so ljudje, ki so legitimno prestopili mejo, kar ni vizumov. Uh, to niso begunci, uh, niso posledica IOM, ampak uh, ne na zadnje imamo 10 tisoč. 80 tisoč ljudi, ki živijo v Jordani, zrabljajo naš socialni sistem, izobraževalni sistem, našo vodo, naše storitve. In seveda sicer so dobrodošli in z veseljem eh, z njimi delimo tisto malo, kar imamo, ampak vseeno ljudje morajo razumeti, da je to predstavlja veliko breme za Jordanijo. No, upam, da sem vsem odgovoril na vprašanje. <clears throat> Eh, ja, no, ne želim biti defenziven, ampak. Eh, Moram predstaviti dejstva, sem zunani minister moje države in mojo državo dobro poznam. Vem eh, tudi, kaj se piše o njej in ne moremo se, se zanašati na en sam vir pri opisu razmer človekovih pravic. Eh, to, to bi lahko bil enostranski eh, pogled. Vi, ste, vi govorite o državi, o Jordaniji. ki Eh, jo je prav tako oplazila arabska pomlad. Eh, tukaj, v, tukaj je bil ta val sprememb sicer zelo eh, tih in mil. V Jordaniji ni bil izstreljen en sam strel, nihče ni bil ran, ranjen. Um, policija je pravzaprav ščitila vse tiste, ki so demonstrirali. Um, V Jordani so ljudje demonstrirali predvsem zaradi gospodarske situacije in ni posod tako, da bi demonstrante ščitila policija. Če si ogledate nedavne ustavne spremembe, no, upam, da bo naš veleposlanik poslal kopije nove ustave vsem vam. Ta ustava ne samo, da prepoveduje mučenje, Eh, prepoveduje tudi pridobivanje dokazov na podlagi mučenja. No, čeprav se o tem govori tudi druge v Angliji in tako naprej. Uh, ko sem bil eh, prej minister za um, za informacije sem bil v stiku z Human Rights Watch, oni so želeli obiskati vse naše zapore in eh, jaz sem rekel, ni problema, lahko obiščete vse eh, zapore ali pa rehabilitacijske centre. Takrat je prišlo samo za eno pritožbo, čez, da je en policist eh, prekoračil svoje pristojnosti, ko je udaril zapornika, čeprav to sploh ni bilo res. Uh, In potem pritožbe so bile tudi te, da zaporniki nimajo na voljo družabnih igric in tako naprej. Dobro, to so legitimne pritožbe, ampak ni pa sistematičnega mučenja in Human Rights Watch to ve. In prav tako ta organizacija ve, da ima v Jordani neoviran ostop, dostop do vseh naših kazensko-pravnih ustanov. Mm če pa nekdo želi napad, eh, napačno prikazati sliko v naši državi, potem tega ne moremo preprečiti. Ampak organizacija Human Rights Watch je pravilno predstavila razmere v moji državi. Eh, dobro, lahko so nas uvrstili eh, eno mesto više ali pa niže od kakšnekoli druge države v regiji, ampak eh, lahko pa vas povabim, da sami pridete v državo in si ogledate razmere. Aha, se popravljam, vi ste govorili o Freedom House. Sam sem slišal, da ste govorili o Human Rights Watch. Skratka, mislim, da ljudje morajo obiskati državo in si ogledati na lasne oči, kakšne so tam razmere. Potem Iran. Uh, Eh, tudi to je tema, ki se bo vedno znova ponavljala. V naši državi smo mnenja, da lahko vsaka država razvija miroljubni jedrski program. Eh, seveda pa tukaj obstaja veliko napetosti, ko gre za varnost eh, zalivskih držav, ko gre za poseganje v notranje zadeve določenih držav. S tem to moramo rešiti skozi dialog in moramo po najboljših močeh se skušati izogniti um, kakšnim vojaškim napetostim. Uh, vemo, da bo jedrski program Irana ne samo mm, ogrozil stabilnost v regiji, če bi ta program imel vojaške namene um, tukaj je potrebno najti rešitev skozi dialog. Potem sirijska opozicija, o tem sem že govoril, uloga žensk v Jordaniji. Ja, ženske igrajo v Jordaniji izredno pomembno vlogo. Uh, ja, povedali ste zgled naše kraljice. Ampak tudi, če se ogledate organizacije žensk, če si ogledate prisotnost žensk v vladi, v parlamentu, vlogo žensk v civilni družbi, je enako. Sedaj imamo v Jordaniji nacionalni odbor za pravice žensk in tudi civilna družba eh, Tudi v civilni družbi je vloga žensk eh, pomembnega, eh, torej ženska igra pomembno vlogo. Eh, tudi ko gre za pregled ustave in tako naprej. Potem seveda enakost med spoloma, ja, zauzemamo se za to, prizadevamo si za enakost med spoloma, potem uh, sprava med Fatahom in pa Hamasom. Uh, ja, sestal sem se z predsednikom uh, Abbasom po njegovem obisku Kajra uh, in on je opisal razlike, ki obstajajo med tema dvema skupinama. Uh, vsi so bili euforični po prvem. Uh, srečanju, v drugem srečanju pa so ugotovili, da obstaja nekaj težav in da so soočeni z eh, nekaterimi izzivi. Eh, obstaja sporna, jaboko spora je vprašanje volitev, kdaj bodo te organizirane. Predsednik Abbas trdi, da eh, bo njegova vlada vlada tehnokratov, da bodo neodvisni, da ne bodo povezani s to ali ono frakcijo. Ehm, njegov kabinet bo izvajal njegovo politiko, morali se bodo ukvarjati z vprašanjem eh, Izraela in sprejeti rešitev, ki jo bo predlagal kvartet. Ja, trenutno zadeve še niso posem gladke, ampak eh, jasno je, da eh, predsednik Abbas pravi, da spravni postopek ni v protislovju za mirovnim procesom. On želi imeti združeno palestinsko vlado zato, da bi se lahko soočal z gospodarskimi izzivi, um, na Zahodnem bregu in pa v Gazi. Potem um, reforme in pa palestinci, ki so razočarani ali ki so diskriminirani v Jordani. Ne vem, če bi se s tem strinjal. Jordanci palestinskega porekla so bistveni sestavni del naše družbe. Um, mislim, da ni res, da so diskriminirani. Ampak eh, razumem vaše pomisleke. Na nazadnje morate upoštevati naslednje. Um, v Jordani imamo prebivalstvo najrazličnejšega porekla. Um, imamo tudi prebivalstvo palestinskega porekla, begunce ali ne begunce. Uh, Eh, veliko je tudi neregistriranih palestinskih beguncev, ki imajo jordanski potni list in jordansko državljanstvo. In seveda imajo tudi možnost, da se vrnejo v svojo državo in to je tudi del pogajanj med Izraelom in pa Palestino. Ampak vse do takrat bodo državljani Jordanije, eh, ki so Eh, vključeni tako v zasebni, kakor v javni sektor, so del uprave, so del poslovnega sveta in ni res, da, del, da je ta del našega prebivalstva diskriminiran. Eh, morda eh, zastopanost v parlamentu še ni zadostna in kralj Abdullah je povedal, da upa, da bo nov parlament in nov volilni zakon bolj upravičeno odražal sestavo prebivalstva in da bo predstavljal vse demografske zone. Eh, pomoč eh, Jordani, ne glede na to, ali prihaja iz Saudske Arabije ali iz eh, Evropske unije, ne povem, da tu ni nobenega pogojevanja, ne v negativnem, ne v pozitivnem smislu. Mislim, da Jordanija ravna pravilno. Lani smo dobili čez milijardo dolarjev iz Saudske Arabije in vsak dan nas sprašujejo, zakaj ste porabili ta denar. In ko pojasnim, kaj se je zgodilo z plinom, z rastočimi cenami nafte, eh, potem eh, dobro, spet vse skupaj obračunamo in postane jasno, kam je šel denar. To je naš eh, problem v. Jordani. Imamo probleme z oskrbo z energijo, da ne omenjam brezposelnosti. No, ampak ko imamo dodat, dodatne obremenitve dveh milijard dolarjev zaradi, raz, zaradi višjih cen nafte ali plina, potem je ta pomoč, ki jo dobimo iz Savske Arabije ali pa iz Evropske unije, vsekakor um, dobrodošla in to smo porabili za te namene. Ja, mislim, da smo mi bili vodilni pri reformah, da smo te reforme dobro izvajali, imamo program eh, več za več in eh, dobro, morda to izgleda kot pogojevanje pomoči, ampak gre tudi za to, da morate oceniti, kaj lahko države počno skozi reforme, brez tega, da bi se zatekale k nasilju ali da bi spodkopavale svobodo izražanja ali tiska. No, postavili so tudi vprašanje v zvezi s svobodo tiska upam, da si boste vzeli pol ure časa, kadarkoli, v naslednjih nekaj dneh in boste pregledali nekaj naših spletnih strani. Pozivam vas k temu, da to naredite. Nas se pogosto kot, vradne, kot vladne uradnike kritizira, kritizirajo nas na spletnih straneh z napačnimi obtožbami in tako naprej. Eh, sedaj eh, skušamo našim eh, novinarjem povedati, da to ne predstavlja svobodo tiska, ta bi naj temeljila na zasledovanju resnice in pravičnemu poročanju. No, ampak vsekakor pa vam lahko zagotovim, da tukaj obstaja visoka stopnja svobode medijev, naše spletne strani, naši časopisi. To je celo več kot svoboda, morda celo um, višja stopna svobode kot v Evropi. V glavnem mislim, da je to zagotovljeno. Potem ali bomo omogočili, ali bomo dali na razpolago pisarne tudi Hamasu. Hamas nas je že eh, obiskal, nekateri so imajo tudi jordansko državljanstvo, ampak eh, ni govora o tem, da bi jim dali na razpolago kakšne urade ali pisarne. Te so imeli pred letom 99, ampak sedaj pa se ne pogovarjamo o tej možnosti, da bi jim dali na razpolago pisarne. Potem eh, pogajanja, ja, res je, ta so težavna, ampak na nazadnje predsednik Abbas se za to prizadeva. Potem še naši odnosi z Izraelom. Eh, ja, ti odnosi so, mi smo strateško zavezani miru, uh, miroljubnemu procesu. Smo podpis, ta miro, mir, mirovni sporozum smo podpisali leta 1994. Mislim, da je na dvostranski ravni ta sporozum bil učinkovit. Uh, želimo pa si obširnega miru, uh, želimo si regionalnega sodelovanja, regionalne dobrobiti. Potem islamske vlade, nekdo je postavil vprašanje o tem. E, samo še ena točka, e, pravi minister. O tem, da bi Jordanija lahko dobila islamsko vlado. Ja, ne vem, če bo Jordanija dobila islamsko vlado. Dobili pa bomo volilno zakonodajo, potekale bodo volitve in volitve bodo odločile, kdo bo vodil Jordanijo, kakšno vlado bomo imeli. Imamo monarhijo, e, naša monarhija je tudi zgled parlamentarne uh, monarhije. No, ampak, če se ogledamo arabsko pomlad in uh, islamistične vlade, uh, ljudje pozabijo na to, da smo v Jordaniji to že imeli. Muslimanska bratovščina je bila del političnega življenja v Jordani več kot 60 let. Obstajali so kot politična stranka več kot 25 let, od konca 80-ih let. Tudi devet, leta 1989 smo imeli politično vejo uh, eh, muzimanske bratovščine v eh, parlamentu. Uh, imeli so približno 30 predstavnikov od 80 v našem parlamentu. Muslimanska bratovščina torej deluje v sistemu kot politična stranka, kot del političnega sistema, so kandidati na volitvah, so tudi že zmagali na volitvah, so prisotni v parlamentu, zato to za nas ni nič novega. Hvala. Besedo ima pravi predsednik in ostalega nismo slišali. Hvala lepa. Čeprav nisem člen, eh, član tega odbora, sem pa član skupine prijateljev Rodanje, kot tudi številni drugi kolegi v dvorani. Brez, to, da, brez tega, da bi posegal v vlogo Roberta Atkinsona. Moram povedati, da se mi zdi vaša država um, nek svetilnik upanja v tej nemirni regiji. Uh, vem, da ste zavezani spremembam brez kaosa. Mislim, da to dobro opisuje proces, ki ga preživlja vaša država. Rekel bi celo, da gre za spremembe brez prelivanja krvi, kar je popolnoma drugače od vaše sosednje države, Sirije. In tukaj želim nekoliko pritisniti na vas. Sirija je za nas zelo pomembna tema in uh, sicer pozdravljam proaktivno stališče Arabske lige. Bi si pa vseeno želel od vas slišati več predlogov glede tega, kako nam kako nameravata, nemudo, nameravate ne mudoma ustaviti to prelivanje krvi. In da zaključim, gospod minister, zanima me, kako si predstavljate, da bi Evropski parlament lahko podprl pomemben proces izgradnje demokracije, ki ga preživlja vaša država in ki ste ga, opisali, ki ste ga podrobno od, opisali v vodama. Kako vas lahko pri tem podpremo? Ja, dank, eh, Hvala, gospod predsedojoči. Presrčno dobrodošli tudi z moje strani, gospod zonani minister. Zelo jasno in izčrpno ste spregovorili o situaciji V eh, Siriji je opozicija tudi fragmentirana, kdo je lahko kot sogovornik, kdo se bo izkristaliziral, koga vidite. Tu sta dve liniji, eh, ena podpira bolj oborožen boj, eh, druga mn. Skratka, ena skupina se je odcepila in zadnje vprašanje bi bilo, E, mi smo e, zelo jasno za e, jasno palestinsko državo, za rešitev dveh držav. Kako ocenjujete politiko naseljevanja Izraela? Kajti, če se bo to nadaljevalo, potem o samostojni palestinski državi ne bo ostalo kaj preveč veliko. Potem bodo naseljena območja obdana z rigami palestinske palestinske države, to bo potem videti kot švicarski sir. Ne vem, če bo Palestina lahko tako preživela. Hvala. Hvala, gospod Kacin. Uh, Hvala lepa, vaša ekscelenca, vaša izkušnja z mm, reformo ustave je zelo pomembna, ne samo za vas, to je lahko zgled tudi za ostale države, ki um, so bile del arabske pomladi. Govorimo o Libiji. Nedavno smo se vrnili iz Libije in presenetilo nas je, kako jim manjka znanje, kako jim manjka vsakašnjih izkušenj na področju demokracije. Najmlajša oseba, ki je kadarkoli sodelovala eh, na kakršnikoli volitvah v Libiji, je danes stara 70 let, ker niso imeli volitev 40 let. Vaša izkušnja je lahko za njih izredno dragocena. Zanima me, če načrtujete kakšno pomoč pri njihovem razvoju zmogljivosti, pri sprejemu ustave in eh, pri kasnejši organizaciji volitev. Konkretno vprašanje. Kar se tiče vašega prispevka k libijski revoluciji in eh, kar se tiče usposabljanja eventuelnih eh, policijskih sil. Eh, to usposabljanje je zelo pomembno, ampak namen je ta, da te ljudi ponovno um, upnete v policijsko strukturo. Ampak ta trenutno ne obstaja ali obstaja kakšen projekt za to, da bi pomagali izgraditi osnovne policijske strukture, tako da bi lahko bojevnike kasneje spet vključili v te policijske strukture spoštovani gospod minister hvala za odprto in partnersko govorico e, jordanija dela reforme evropska zveza dela reforme <laughs> e, oboji si želimo miru in rasti e, In uh, vesel sem, da uh, ste poročali o pozitivnem razvoju v vaši spoštovani državi. Mene zanima, kako ocenjujete dosedanja prizadevanja na področju medkulturnega dialoga oziroma kaj bi lahko na tem področju še storili, da bi bila vendar bolj upoštevana in spoštovana različnost uh, ne samo posameznikov tudi kolektivnih identitet na območju arabske pomladi. Hvala. Um, Naj se vam zahvalim za mm, vaš odkrit govor v odboru za zunanje zadeve. Drugič, ko smo prijatelji Jordanije imeli osebno audienco pri vašem kralju, je bila glavna izražena skrb Iran oziroma njegov jedrski program no, eh, vaš kralj je bil zelo odkrit, ne bom eh, izdal podrobnosti, ampak mislim, da je tudi on zelo zaskrbljen. Po mojem mnenju in zanima me, če se strinjate eh, z njim, mislim, da stvari nikoli niso bile tako nevarne, kot so sedaj, če si jo gledamo zadnjih 50 let. Vi ste omenili, kako pomembno in kako prednostno je rešiti ta historični problem Izraela in Palestine. Ampak mislim, da je to samo manjši problem v primerjavi s tem, kaj bi se lahko zgodilo v širši regiji, uh, ko gre za Izrael in Iran mislim, da smo na pragu zelo nevarne situacije. Smo skoraj na pragu možnosti ne regionalne vojne, ampak vojne v širši regiji. Hvala, tudi sam imam vprašanje. Uh, v zvezi s kvartetom. Ali lahko podate kakšen nasvet glede tega, kako bi odnos med Arabsko ligo in pa kvartetom lahko postal bolj operativen? Ja, videli smo različne roadmape, načrte reform in zanima me, eh, kako bi lahko vse skupaj postalo zgodba o uspehu, kako bi lahko pravilno skombinirali vse skupaj. In zanima me, kaj lahko naredimo z evropske strani, zato da bi to sodelovanje bilo bolj produktivno. Hvala lepa. Še enkrat za zelo vsebinska vprašanja. In začel bom, kjer bi moral pravzaprav končati. Najlepša hvala, da ste govorili o spremembah brez kaosa, brez prelivanja krvi, ampak to je pač Jordanija, temu smo zavezani in eh, temu bomo zavezani tudi v prihodnosti veliko. Ljudje je na začetku arabske pomladi dejalo in protesti so potekali že pred arabsko pomladi tudi v Jordaniji, ampak tudi v zadnji fazi so se protesti začeli pred arabsko pomladjo in eh, takrat so ljudje dejali, da so bili presenečeni, ker so policisti eh, dajali eh, sokove in pa vodo protestnikom, ampak takšni pač smo v Jordani. Kako prekiniti prelivanje krvi? Vsi ogorčeno gledamo, kaj se dogaja vsak dan. Gledamo slike, ki jih eh, prenašajo mediji, slišimo krike mater in otrok, in ali smo vsi zavezani temu, da bomo storili vse, kar je v naši moči, da to dogajanje zaustavimo. Ja, to poskušamo storiti tudi znotraj Arabske lige. In program, ki ga je Arabska liga predstavila za Sirijo, je bil zelo, zelo eh, dober načrt. Zavezani smo temu načrtu in nadaljevali bomo z delom znotraj Arabske lige tako da bi preprečili zunanji vojaški poseg, ki bi prispeval k dodatni destabilizaciji regije. In eh, ta načrt je takoj pozval k, je pozval k takojšnji prekinitvi nasilja in eh, k umiku eh, vojaških sil iz mest in vasi nazaj v barake. Zahtevali smo zagotovitev humanitarne pomoči, začeli smo, zahtevali smo vzpostavitev dialoga z opozicijo in če se spomnimo na eno izmed prejšnjih resolucij Evropske lige, potem vemo, da naj bi eh, ta pogajanja z opozicijo potekala pod nadzorom Arabske lige, ampak Sirija tega takrat ni sprejela. In zadnja resolucija Arabske lige, ki smo jo predstavili v varnostnem svetu, je dejala, da bi uh, morala biti vlaga narodne enotnosti oblikovana takoj. In mislim, da je to v tem trenutku naša najboljša možnost, da nadaljujemo z delom eh, v tej smeri. Včeraj sem to povedal tudi v svojem govoru v svetu za človekove pravice. Nadaljevati moramo z delom v smeri, da preprečimo katastrofo, še večjo katastrofo v Siriji in s tem delom bomo vsekakor nadaljevali. Moj kolega, cenjeni zunani minister arabske države, neke arabske države je dejal, ne moremo nadaljevati z izjavami in izjavami in biti še naprej priča prilivanju krvi dan za dnem. In Nek zunani minister je pozval celo k temu, da bi oborožili opozicijo. Vendar pa mislim, da bo na vse zadnje uspešna lahko le politična rešitev. Mislim, da se sirska oblast sedaj zaveda, da je to proces brez konca in da ne more nadaljevati z eh, tem vsakodnevnim pobijanjem. Potrebno se bo soočiti z tem problemom potrebno eh, bo poskrbeti za, pravo, za spravo z državljani. Kar pa zadeva siris, sirsko opozicijo, kdo je pravzaprav naš sogovornik. Če si ogledate izjavo eh, srečanja prijateljev Sirije v Tuniziji, potem lahko vidite, da še zmeraj ne vemo, kaj pravzaprav je združena opozicija v Siriji. Ne želimo prispevati k razdeljenosti opozicije, ampak opozicija se mora povezati in sirski nacionalni svet eh, v tem trenutku smatramo za eh, verodostojnega predstavnika sirske opozicije. Izraelska politika naseljevanja. Povsem se strinjam z vami. Mislim, da celoten svet meni, da je ta politika naseljevanja nezakonita in spremembe se dogajajo vsak dan. In kot ste dijali, je zaradi tega situacija še toliko slabša. Kaj ti, če razpravljamo o mejah palestinske države, potem se moramo vprašati, kje bodo te meje. Naše prepričanje v Jordaniji pa je, da je edina možnost, da zaustavimo te, to nezakonito naseljevanje, sklenitev uh, mejnega sporazuma. Ko sem prišel sem k vam na zadnje, sem dejal, da želimo, da bi se vprašanje meja, nadzora nad, meja, nad mejami obravnavalo prednostno, da tega ne bi obravnavali v svežnju eh, drugih ukrepov. In potem, ko bodo enkrat določene meje, bomo lahko dejali, da se krši sporazum, če določena država naseljuje eh, svoje državljane na napačni strani meje. Libija. Obiskali smo Libijo. Seveda zelo cenijo vlogo, ki smo jo odigrali pri pomoči v težavnih časih lansko leto. Obiskal sem jih oktobra in naš premije je obiskal Libijo pred nekaj tedni. Libija in Jordanija imata veliko skupnega. Vsaj v našem delu sveta, kajti veliko je kulturnih eh, podobnosti. Arabci so se v 13., 14., 15. stoletju selili proti zahodu. Začeli so v Egiptu, eh, takrat so bili pastirji kamel in potrebovali so topografijo, ki bi bila podobna tisti na arabskem polotoku in zaključili so v Libiji. In če obiščete libijske vasi in mesta, potem eh, lahko vidite, da je eh, kultura zelo podobna, da je dialekt eh, zelo podoben, da je njihov naglas zelo podoben na glasu v Jordani. Torej, Libici cenijo našo pomoč, želijo, da bi Jordanija igrala pomembno vlogo, da bi jim pomagala. In eh, številni napačno govorijo o obnovi v Libiji, ampak pravzaprav ne gre za obnovo, gre pravzaprav za gradnjo, kajti nimajo inštitucij, nimajo ministrstev. Gre torej šele za vzpostavitev. Mi jim bomo pomagali, kakorkoli le lahko. In mislim, da smo dosegli velik napredek na področju medicine. E, imamo bolnišnico v Bengaziju, ta bolnišnica je v stavbi in uh, tam eh, zdravimo na tisoče in tisoče libicev, ki potrebujejo nujno pomoč, uh, potrebujejo amputacije in tako naprej. Torej na področju medicine, na področju gradbeništva. Smo v veliko pomoč, poleg tega pa policijo urimo v Jordani, pomagamo pri razvoju človeških verov in pomagamo jim pri novem modernem razmišljanju. Libija si zasluži našo podporo. Nisem pa vsem razumel vaše vprašanje. Raznolikost glede česa? Spoštovanje raznolikosti, spoštovanje manjšin v, oziroma na območju, ki ga je zajela arabska pomlad. Raznolikost je tisto, kar dela arabski svet tako raznolik, če lahko temu tako rečem. V Jordaniji imamo stičišče kultur, tako pravim, ker imamo muslimane, kristijane, armence in tako naprej. To pa velja tudi za Sirijo, za Libanon, morda za Egipt, ne sicer v tolikšni meri, ampak tudi oni imajo kristjane in muslimane. Torej, krščanska raznolikost. Oziroma, kulturna raznolikost bi morala ljudi povezovati, ne ločevati, in temu smo zavezani. In njegovo visočanstvo si zato še prav posebej zadeva, prizadeva želi združiti muslimane različnih eh, porekl in uh, želi povezati tudi uh, jude, kristijane in muslimane. Gre torej za nekakšno bogatstvo v raznolikosti in ponovno mi pravijo, da je čas, da utihnem, ampak naj dodam še tole. Kdorkoli je dejal, da je razvoj v Iranu bolj nevaren kot kdajkoli prej. Vi tam le se upravičujem. Mislim, da so napetosti v zalivu velike in da so stališča glede varnosti, glede jedrskega programa in tako naprej eh, zelo, zelo zapletena in da tukaj gre za veliko širši kontekst kot le za bližnji vzhod. Kvartet in Arabska liga mislim, da bi morali imeti formulo, ki bi poskrbela za večji vpliv Arabske lige, pa tudi Evropske unije Vi ste omenili, da naj bi bil kvartet zgolj sredstvo da, za Tonija Blera, da lahko ta živi bolj udobno življenje. Naj mislim, da predstavlja Ameriko, Rusijo, Evropo in pa Združene narode. In zato mislim, da je lahko kvartet učinkovito orodje, ki bo ljudem ponudilo rešitev, če je že ne znajo najti sami. In tukaj mora biti in tukaj mora iti za rešitev, ki bo spremljiva za vse. Izraelci in palestinci si želijo miru. Zelo blizu eh, zaključku pridejo, ampak eh, potem eh, ne morejo prestopiti ciljne črte. In pri tem jim moramo pomagati, kaj na vse zadnje smo tudi mi deležniki tega mirovnega procesa ali pa tega ne obstaja mirovnega procesa. V preteklosti je bilo rečeno, da če tega ne morejo storiti sami, jim moramo pri tem pomagati in mislim, da je to naša odgovornost. Svet bi bil veliko varnejši, če bi imeli mir na Bližnem vzhodu, zato se vam zahvaljujem za eh, čas in opravičujem se tudi, če sem bil nekoliko predolg. Hvala lepa, gospod minister. For... Zahvaljujem se vam za vaš prispevek, za vaše misli. Zahvaljujem se vam za vaš obisk in mislim, da bi bilo smiselno nadaljevati to razpravo, kaj ti mislim, da je to dober način, da skušamo povezati stabilnost vaše države, reforme vaše države z razvojem demokracije in zagotovitvijo stabilnosti v prihodnosti. To je ključnega pomena. To je zelo zanimiva izkušnja, ki lahko predstavlja vzgled tudi za druge v regiji. Torej, upam, da bo kralj na koncu uspešen in da bo to osnova za dober vzgled za celotno regijo. Hvala lepa za vaš obisk. Well, my friends, we have to Tako, prijatelji, nadaljevati moramo. In imamo natrpan dnevni red, kajti do 6.30 oziroma do 18.30 moramo zaključiti z vsemi poročili. Vedno je težko nadaljevati z razpravo, ko našo dvorano zapuščajo slavne osebe in seboj odnesejo kar nekaj oseb. <clears throat> Sedaj pa smo pri poročilu o Črni gori. Gospod Tenok je tukaj, opomogel si je in zato prosim, da predstavi svoje poročilo v petih minutah. Hvala lepa, gospod predsedojoči. To je moja druga resolucija in še zmeraj se držim uh, svojega mnenja, da je Črnogora kot uh, kandidatka za Evropsko unijo precej preprost uh, primer, še prav posebej v primerjavi z nekaterimi sosedami. Črna Gora je zaprosila za članstvo leta 2008. Leta 2009 smo uvedli upustitev vizumskega režima, leta 2010 je bil podpisan pridružitveno-stabilizacijski sporazum in država je postala kandidatka za članstvo v Evropski uniji. Decembra na svetu Evropske unije na vrhu eh, Evropskega sveta se je bila sprejeta odločitev, da bodo pogajanja predstavljena in to je bilo razočaranje za to državo. Mislim, eh, da je bila ta odločitev eh, politično motivirana in da je imela več opraviti z notranjimi zadevami določenih držav članic, kot pa z izpolnitvijo kriterijev strani Črne Gore komisija je zastavila pogoje na šestih ključnih eh, področjih in Črnagora si močno prizadevala za uresničitev eh, ciljev na teh sedmih področjih, kar je komisija tudi zelo jasno povedala. Gre za izboljšanje delovanja parlamenta, za večjo profesionalnost v javni upravi, gre za majhno državo, potem za neodvisnost eh, sodstva, za boj proti korupciji, za boj proti organiziranemu kriminalu, za zagotovitev medijsk, svobode medijev in pa za sodelovanje z civilno družbo. Moja trenutna resolucija o napredku Črne gore se osredotoča tudi na gospodarstvo in na težave, s katerimi se Črna gora eh, srečuje, glede na to, da se nadaljuje eh, kriza v evroobmočju in da Črna gora uporablja evro kot valuto, čeprav ni članica evroobmočja potrebna je eh, pokojninska reforma, poleg tega pa je potrebno zmanjšati birokracijo in zagotoviti boljše pogoje za majhne in srednje velika podjetja ter vzpodbuditi gospodarsko rast. Črnagora je polnopravna članica Svetovne trgovinske organizacije od lanskega leta. Poleg tega pa v veliki meri izpolnjuje kriterije iz eh, Kopenhavna, ki so, kot veste, pogoj za pristop k Evropski uniji, rešila je eh, odnose z svojimi sosedami, eh, ukvarja se tudi z vprašanji diskriminacije, vprašanji manjšin, vračanjem beguncev iz sosednih držav po vojni izpred desetletja, prizadeva si za neodvisnost in pa preglednost pravosodja in pa za svobodo medijev. Tudi o tem govorim v tej resoluciji. Vsa ta vprašanja vlada v Podgorici zelo dobro pozna in se z njimi tudi zelo intenzivno ukvarja, kot sem že dejal. Poleg tega pa obstaja tudi potreba po večji preglednosti na področju energetske politike. Eh, hkrati eh, pa turizem igra zelo pomembno vlogo, eh, ocenjujejo tudi vpliv gradnje jezov na okolje obstaja določena zaskrbljenost glede eh, preglednosti in pa korupcije v procesu privatizacije. Poleg tega pa se pojavljajo pomisleki glede eh, grožen eh, novinarjem in torej glede svobode medijev. Črnagora je vzgled tudi za regionalno sodelovanje z državami v regiji. S rešila je spor eh, z eh, Hrvaško glede mejnega vprašanja. Poleg tega pa se bori tudi proti organiziranemu kriminalu. Lansko leto je Črnagora sprejela eh, dvotranske sporazume o izročanju zločincev in sicer z svojimi sosedami. Pogajanja naj bi se zdaj začela leta 2012. Torej, predlagam svojo resolucijo temu odboru in povdarjam, da kompromisni predlogi sprememb vključujejo eh, številne točke, ki sem jih pravkar izpostavil in eh, mislim, da v veliki meri pokrivajo tudi 75 predlogov sprememb, ki so jih eh, podali kolegi. Presenečen sem bil zaradi tako velikega števila predlogov sprememb. Hvala lepa, sedaj pa poročevalci v senci vsak dve minuti. Prosim, da se umete na dve minuti. Gospa Ibris Sagič. Oh, uh, Skušala bom biti kratka, kaj ti strinjam se z gospodom Tenokom, da je eh, Črna gora zgodba o uspehu in Rada bi tudi čestitala gospodu Tenko za dobro pripravljeno besedilo. Zelo lahko je bilo sodelovati z njim, eh, kajti vladalo je veliko soglasje med poročevalci v senci. Podpiram tudi vse kompromisne predloge sprememb in uh, Podpiram eh, prispevek, ki ga je pravkar podal eh, gospod Tenek. Odlično upravljeno delo, torej gospod Tenek, hvala lepa vam in hvala tudi vsem poročevalcem v Senci za konstruktivno delo in za eh, sporazume, ki smo jih sprejeli. Najlepša hvala. Gospod Fern. Dve minuti. Hvala lepa. V imenu socialistov in demokratov bi se tudi rad zahvalil gospodu Tenoku, kajti mislim, da je to dober osnutek poročila. Mislim, da gre za dobro uravnoteženo besedilo. Sprejeli smo tudi kompromisne predloge sprememb glede pravosodja, korupcije, glede svobode medijev, glede človekovih pravic in tako naprej. Veseli me, da je poročilo zelo jasno glede tega, da naj bi države kandidatke ocenjevali zgolj po lastnih dosežkih in da. Eh, proces približevanja ne bi smel biti vezan, ne bi smel biti vezan na druge države kandidatke. Eh, predlogi sprememb, eh, ki smo jih vložili, so bili zelo pomembni. Velika večina je naletela na razumevanje poročevalca. Osredotočili smo se predvsem na civilno družbo, na enakost spolov, kajti mislimo, da lahko na tem področju Črnagora stori še veliko več. Ženske so še zmeraj premalo zastopane v družbi. Poleg tega smo uh, se navezali tudi na uh, sindikate in tako naprej. Ne vem, če nas tukaj gospod Tenok sicer sto odstotno podpira, ampak določene predloge sprememb smo uložili tudi skupaj z zelenimi. Uh, in mislim, da bo o tem kaj več povedala gospa Lunačik, gre za istospolno smerjene partnerje in tako naprej. Uh, Kar pa zadeva vprašanje, ali eh, je poročilo preveč kritično ali premalo kritično, mislim, da smo dosegli ravno prav, pravo ravnotežje. Črna Gora v veliki meri izpolnjuje eh, kriterije za pristop, eh, vendar pa smo po drugi strani zelo jasno povedali, da je potrebno še veliko doseči na različnih področjih. Potrebujemo več prizadevanj za izvajanje reform z še prav posebno osredotočenostjo na boj proti korupciji, organiziranemu kriminalu in za povdarkom na načelu pravne države. To je ključnega pomena. Najlepša hvala. Hvala lepa. Gospod Vajgl. Like uh, all... Hvala lepa. Gospod predsedujoči, najprej bi se rad zahvalil našemu poročevalcu, gospodu Tenoku. Opravil je namreč odlično delo pri pripravi tega poročila in rezultat je zelo pozitiven in eh, poročilo je zelo uravnoteženo. Nisem bil presenečen zaradi velikega števila predlogov sprememb, kajti teh predlogov sprememb je bilo precej manj kot običajno v eh, takšnih situacijah, vendar pa bi rad eh, izrekel zahvalo poročevalcu, da je tesno sodeloval z nami in da je eh, skušal različne ideje vključiti v kompromisne predloge sprememb. Mislim, da gre tukaj za dober primer države, ki je opravila vse, kar ji je bilo naloženo dosegla je notranjo enotnost, nacionalno enotnost glede eh, pomena eh, svoje evropske prihodnosti. Rad bi čestitev Črni Gori tudi za prispevek k dobrososedskim odnosom in za njen prispevek k stabilnosti v regiji. Seveda je potrebno še vedno storiti veliko stvari, da bi posodobili zakonodajni okvir uh, ukrepov uh, eh, prot, za boj proti korupciji. Te v veliki meri še potrebno izvesti. Poleg tega pa je še nekaj področji, kjer si želimo, da bi bil napredek večji. Tukaj mislim predvsem na pritisk za, na novinarje in na določene incidente, ki so se zgodili na tem področju vendar pa se strinjam z drugimi eh, poročevalci v senci, da si Črnagora zasluži pričetek pogajanj. Da mora pričeti z bolečo potjo približevanja Evropske unije. Hvala lepa, gospa Luneček. Hvala lepa. Gospod predsedojoči, tudi sama bi se rada zahvalila gospodu Tenoku za odlično upravljeno delo in pa tudi za predstavitev resolucije oziroma poročila. Zahvaljujem se eh, tudi za delo, ki ga je upravil pri iskanju kompromisov. Mislim, da je zelo dobro, da parlament kot celota podpira eh, Črnogoro in pa pričetek pogajanj eh, pred poletjem. Mislim, da je zadnji čas, da se pogajanja pričnejo. Pravosodni sistem, korupcija in tako naprej, to so teme, s katerimi se bomo ukvarjali, kot premo poglavje 23 in 24. Če se navežem na to, kar je povedal kolega Ferm, glede tega, ali je poročilo preveč ali premalo kritično, da bi si želela, da bi gospod Tenok sprejel še več predlogov sprememb, recimo kar zadeva kompromisni predlog 2 eh, in pa 4. Eh, Ta dva kompromisna predloga zame nista eh, dovolj ostra recimo, ko gre eh, za boj proti korupciji. Eh, gospod Enok je napisal Welcomes, mislim, da bi bilo dovolj, če bi zapisal zgolj Takes Note, kajti eh, gre za veliko število eh, zelo odmevnih primerov in mislim, da je to potrebno upoštevati. Welcoming the progress mislim, da je nekoliko preveč. In žal mi je tudi, da eh, niste sprejeli predloga spremembe, ki ga je uložil gospod eh, Kukan eh, glede določenih primerov korupcije. Mislim, da sicer nikoli ne bi, da ne bi smeli sicer vedno navajati imen organizacij, podjetij in tako naprej, ampak v tem primeru, torej primeru, ki ga je navajal gospod Kukan, primeru Telekoma, ki eh, je bil v vseh medijih v Črnigari, mislim, da bi bilo to vendarle potrebno omeniti. In še kompromis štiri in pa vprašanje istosmalno usmerjenih partnerjev. Ja, zakon proti diskriminaciji sam po sebi ne zadostuje, dokler ne bo do sprejeti ustrezni zakoni. To enostavno ne zadostuje. Mislim, da smo najprej zapisali, da naj bi prilagodili eh, zakonodajni okvir Črne gore zakonodajnemu okviru Evropske unije. In na zadnje še, da strinjam se, da ste vključili vprašanje ekologije, okolja in pa jezov, vendar pa bi mi bi bil bolj všeč eh, predlog spremembe, ki smo ga vložili skupaj z gospodom Fermom, Eh, gospodom Vajglom in pa gospodom Kacinom. Žal mi je, da tega predloga spremembe niste sprejeli. Gre za predlog spremembe glede hitro električnih jezov. Se pa zauzemam za pričetek pogajanj, eh, vendar kljub temu mislim, da je potrebno določene teme še bolj izpostaviti. Hvala lepa, gospod Kukan. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Čisto na kratko mislim, da imamo možnost, da sprejmemo dobro in pa pozitivno poročilo na temo Črnogore. Poročevalec gospod Tenok je v veliki meri prispeval k kakovosti tega poročila. Črna Gora izvaja reforme razmeroma dobre in dobro in pričakujem, da se bo eh, proces eh, gladko nadaljeval in da bo možen pričetek pogajanj še v tem letu glede na to, da je bil dosežen velik napredek pri doseganju ključnih ciljev, ki so pomembni za približevanje Evropski uniji, predvsem, ko gre za volilno zakonodajo, ko gre za parlament, ko gre za financiranje političnih strank, pa tudi na drugih ključnih področjih, kot je recimo reforma pravosodja, verjamem, da bi morali sprejeti pozitivno poročilo, ki bo podpiralo nadaljne korake integracije eh, Črne Gore v Evropsko unijo. Še enkrat bi rad čestital gospodu Tenoku, da mu je uspelo najti sporazum glede kompromisnih predlogov sprememb. Umaknil sem svoj predlog spremembe, ki ga je omenila gospa Lunaček, vendar pa mislim, da kompromis eh, nekako to idejo, ki se je skrivala v mojem predlogu spremembe, tudi vključuje. Kompromisi, ki so predlagani, mislim, da so dobri in bi jih rad podprl. Najlepša hvala. Hvala lepa. Gospod Brisagič, za minuto samo. Hvala lepa. Samo še enkrat bi rada dejala, da močno podpiram vse kompromisne predloge sprememb. kompromis, eh, kar zadeva predlog eh, spremembe gospoda Kukana, eh, je v 99 odstotkih vključen, tako da je gospod Kukan svoj predlog spremembe umaknil. Gospa Lunaček predstavlja majhno poslansko skupino in mislim, da je bil gospod Tenok zelo velikodušen in da ste dobro zastopani v svojih predlogih spremembe če niste zadovoljni, če menite, da ti kompromisni predlogi eh, ne zadostujejo, potem pač glasujmo o vaših predlogih sprememb, pa bomo videli, kakšen bo rezultat. Mislim, da bi morali podpreti kompromisne predloge sprememb, kajti v veliki meri pokrivajo to, kar ste želeli. Hvala lepa, gospod Roček. Hvala lepa. Črna gora učinila veliki pokrok. Psi... Črna gora je dosegla velik napredek pri glavnih prioritetah. Kar je pomembno tudi za druge države, je, da glavne politične sile v državi sodelujejo pri doseganju teh strateških ciljev. In to bi lahko bil eh, tudi dober vzgled za Albanijo. Črna gora je veliko dosegla tudi pri stabilizaciji svojega gospodarstva. Makrogospodarska situacija je zelo pomembna glede na trenutno gospodarsko krizo v Evropi. Poročilo gospoda Tenoka zelo jasno kaže še odprte probleme na področju pravosodja, boja proti korupciji, jasno izpostavlja tudi pomankljivosti, vendar pa je jasno, vendar pa je potrebno poudariti tudi, da se Črna Gora Evropski uniji ne bo pridružila jutri in da ima še dovolj časa za spremembe, za razvoj. Dokler eh, bodo glavne politične sile svojo pozornost eh, v veliki meri namenjale temu cilju, sem prepričan, eh, da bo prišlo do velikega napredka pri približevanju k Evropski uniji. Mislim, eh, da je Črnagora vzgled za druge države v regiji, predvsem za Albanijo, Bosno in Hercegovino in Srbijo. Zato bi rad čestital Črnigori, pa tudi gospodu Tenoko. Hvala lepa. Gospod Lunaček, 30 sekund. Hvala lepa. Ne odgovorim Ani Ibrisagič, mogoče nisem uh, bila uh, dovolj izredna oziroma dovolj natančna v svojem prispevku. Gospod Tenok je vključil veliko naših predlogov sprememb, vendar pa mislim, da bi morali izvajati pritisk na državo, da zares doseže napredek. Uh, to pač je sredstvo, ki ga lahko uporabimo v približevanju k Evropski uniji. Cenim to, kar je vključil gospod Tenok, vendar pa še zmeraj mislim, da bi morali biti nekoliko bolj kritični. Hvala lepa, sedaj pa gospod Tenok, rešite ta manjši spor. E, ne, mislim, da se ne bom umešal v ta spor med ELS in zelenimi. Rad bi se zahvalil Ani Ibrisagič. Pozdravljam pomoč, ki mi jo je zagotovila v zadnjih letih, ko sva večkrat skupaj obiskala to državo, je prava strokovnjakinja in zato tudi cenim njenem, njeno mnenje o Črni gori. Hvala lepa tudi gospodu Fermu in strinjam se z njegovim prispevkom, da je potrebno vsako državo ocenjevati e, po lastnih dosežkih. Mislim, da je to uspešna formula za pristop k Evropski uniji. v mojem poročilu uh, dajem podporo uh, pri področjih, kot so zagotavljanje enakosti spolov, zagotavljanje pravic istospolnih partnerjev, zagotavljanje pravic eh, sindikatov in tako naprej. Vendar pa mislim, da se poročilo ne more osredotočati zgolj na eno temo, kaj ti pokriva eh, številne teme pridružitvenega procesa. Zahvaljujem se tudi gospodu Vajglu, boj eh, proti korupciji je ena izmed ključnih tem za nas, za naše volince. Posod po Balkanu so napadi na novinarje zelo resna tema. Gospa Lunaček, če si ogledate zapis eh, kompromisnega predloga spremembe. Lahko vidite, da smo zapisali, da pozdravljamo nadaljni dober napredek pri sprejemanju zakonodaje za boj proti korupciji. Ne govorimo pa o izvajanju, torej pozdravljamo dejstvo, da imajo sedaj pravno osnovo, pravni okvir. To je morda nesporazum kar zadeva obeseditev kompromisa. Kar pa zadeva imenovanje posameznih podjetij, odločil sem se, da tega ne bom storil. Sprejemam vaš očitek glede telekoma, ampak prejel sem tudi pisma glede drugih eh, podjetij, ki naj bi ogoljefala vlogatelje in tako naprej. Eno izmed teh podjetij ima pravzaprav sedež v Londonu, v mojem volilnem okrožju. Ampak mislim, da je bolje, da se s tem ukvarja črnogorska vlada, kot pa da ta podjetja navajam v uh, svojem poročilu. Zato sem se odločil skupaj z Ano, da teh uh, podjetij ne bom navajal, kajti ne poznamo niti vseh dejstev. Kar zaved kar zadeva uh, hidroelektrične jeze. Vem, da imate svoje zadržke, ampak mislim, da je to ključnega pomena za Črnogoro, če želi izvažati elektriko v Italijo in pa druge države. Torej, ne moremo zavrniti eh, tega modela, ki lahko prispeva k gospodarski rasti, ampak seveda lahko vložite svoj predlog spremembe. Jaz pa bom glasoval proti njemu in tudi druge bom pozval, da to storijo. Eh, Gospod Kukan, hvala lepa eh, za vašo podporo. Ste eden izmed največjih strokovnjakov v tem parlamentu eh, za to regijo in vaše pripombe vedno jemljemo zelo resno. In na zadnje še gospod Rovček. Ja, povsem prav imate. Črna Gora, kot sem že dejal, nima eh, notranjih problemov sosednih držav. Omenili ste Albanijo in njeno notranjo razdeljenost ki eh, je posebno drugačna kot eh, pa Črna Gora. Črna Gora bo šele pričela s pogajanji, ko bodo eh, poglavja odprta, pa se bo začelo pomembno obdobje, ko se bomo lahko sredotočili na izvajanje zakonov, ki so bili sprejeti. V tem trenutku potrebujemo zakonski okvir. Ko pa se bomo pogajali o posameznih poglavjih, bomo lahko videli, kakšna je izvedba v praksih. Kakorkoli že, najlepša hvala eh, še enkrat vsem za eh, podporo in prijazne prispevke. Upam, da boste jutri glasovali za sprejem te resolucije. Hvala, gospod Teno. Glasovali bomo jutri v odboru, aprila pa bomo glasovali na plenarnem zasedanju. Sedaj pa prehajamo kar neposredno na naslednjo točko. In sicer gre za osnutek poročila s predlogom priporočila Evropskega parlamenta svetu o načinih za morebitno ustanovitev Evropskega sklada za demokracijo. Ehm, besedo dajemo gospodu Lamstorfu. Eh, hvala, predsedojoči. To ni priporočilo eh, sveta, ampak priporočilo svetu. Eh, gre za to, kako Eh, si eh, parlament predstavlja, da ne bi bil eh, oblikovan Evropski sklad za demokracijo. Tudi sam želim začeti z zahvalo poročevalcem v Senci. To so bile zelo konstruktivne razprave, ki smo imeli v preteklih mesecih. Vse skupaj je nov pristop, zato smo poskušali delati tako vključujoče, kot je tole mogoče. Poskušali smo združevati različne interese. Pred enim letom približno se je ta razprava začela in sicer bolj kot teoretična razprava, vendar pa smo ta hip zelo konkretni fazi. Delovna skupina dela zelo dober napredek pri svojem delu in pričakuje, da bomo imeli osnutek statuta, ki bi bil dokončan v juniju poročilo, eh, za to priporočilo je torej o pravem času, eh, da pojasnimo sta, stališče Evropskega parlamenta Evropskega, eh, glede Evropskega sklada za demokracijo. 138 predlogov sprememb je bilo, bili so konstruktivni, imamo 12 kompromisnih predlogov, že pred nekaj časa smo jih izdelali skupno, jih razposlali eh, in jih tudi prediskutirali. 95-96 odstotkov eh, je bilo soglasno sprejetih želimo eh, izdelati dodano vrednost, torej kateri prejemniki eh, storitev Evropskega sklada za demokracijo pridajo v poštev. Eh, to so aktivisti oziroma organizacije, ki jih do sedaj ni bilo mogoče podpirati oziroma ki so imele težave pri pridobivanju pomoči naprimer, ker niso bile ustrezne pravne osebnosti ali pa zaradi upravno-tehničnih zahtev ali kriterijev izbora, eh, kjer je bilo to zanje težko. Dodana vrednost, tu se vsi strinjamo, pa naj bi presegala samo fleksibilnost in hitrost, čeprav sta to dva zelo pomembna elementa eh, te dodane vrednosti, zlasti v eh, posebej počut, po občutljivih obdobjih političnih prehodov, eh, kjer je težko dobiti neposredno pomoč. V teh primerjih lahko skoči tak sklad in pomaga partnerjem, s katerimi konkretno udejanja delo. Najpomembnejše teme, kjer smo se strinjali v okviru razprave, so, da želimo poskušati se izogibati podvajanjem za obstoječimi instrumenti, zlasti za Evropskim instrumentom za demokracijo in človekove pravice. Mi želimo vitko, učinkovito strukturo ki bi imela sedež tukaj v Bruslju, ki bi tesno sodelovala z drugimi relevantnimi deležniki Eh, tudi z evropskimi veleposlaništvi zunaj, eh, lokalno, za političnimi fondacijami, nevladnimi organizacijami in tako dalje in tako naprej. Tretja točka, ker smo se strinjali, eh, je, da tam, kjer se uporabljajo evropska sredstva, da mora biti v polnem obsegu spoštovana finančna regulativa. Tudi tu smo se strinjali, prav tako obstaja široko strinjene glede tega, Eh, da mora biti Evropski parlament politično vključen v proces. Eh, tudi po eh, nastanku Evropskega sklada za demokracijo in sicer za čim bolj reprezentativno uravnoteženo udeležbo parlamenta v strukturah sklada in da bi na ta način vzpostavili možnost tudi programskih prispevkov, ne v smislu mikromanagementa, ampak programskih storitev. Eh, potem tudi eh, politična nadzorna vloga, eh, letno poročanje parlamentu, tako kot to tudi poznamo drugot, kjer obstajajo primerljive strukture, tam, kjer ni bilo strinjanja in o tem bomo glasovali jutri, je v kakšni obliki. Um, bodo lahko eh, novo nastale stranke dobile podporo iz tega sklada. Eh, seveda, če eh, upoštevamo nekaj takega, se mora vse zgoditi na pluralističen način, to je jasno, vendar pa menimo, da kriteriji za podporo političnim gibanjem, da bi morali biti ustrezno oblikovani, če bi se tako gibanje razvilo v stranko, to je lahko problematično. Eh, in jutri eh, bi lahko dodali kompromisni predlog pet v tem oziru. No, pa kot sem že rekel, v 95 odstotkih se strinjamo, eh, glede ene bomo glasovali jutri in zelo bi me veselilo, če bi dobro delo jutri tukaj lahko zaključili. Hvala. Well, thank you very much. So now, uh, Mrs. Hvala lepa.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 Eh, politične skupine eh, so se strinjale glede kompromisnih predlogov, razen ene pomembne točke, ki jo želim predstaviti. To je zelo pomembno znamenje, da se parlament zaveda pomena teme in se je ustrezno odzval. Mi moramo še naprej sodelovati in učinkovito nastopati. Eh, kajti, če želimo oblikovati Evropski sklad za demokracijo, eh, potem mora Evropska unija delovati hitro, fleksibilno, eh, torej hitro, fleksibilno se mora odzivati na izzive našega časa, ustavne reforme, politično raznolikost in termine glede volitev v številnih državah. Po tem uvodu želim omeniti sporno točko v poročilu Lambsdorff, namreč, vprašanje prejemnikov, ki bodo koristniki teh sredstev sklada. E, poročevalec in številni poslanci so nas spomnili na to, kako pomembno je, da vključimo vse e, prodemokratične deležnike e, in jih podpiramo. Prav tako smo se tudi dogovorili glede prvega dela kompromisa 5 eh, in na seznamu upravičencev so ehm, številni deležniki, ehm, angažirani aktivisti, ehm, nevladne organizacije in tako naprej. V tej sporni točki pa sem še vedno mnenja, eh, da morajo tisti, ki jih podpiramo, ohranjati svojo soverevnost. V političnih skupinah smo imeli številne razprave in ostajam pri stališču, eh, da eh, ne bi finan, neposredno financirali eh, političnih strank, kajti tu vidim večjo nevarnost za unijo. Namreč, da bi slišali očitek umešavanja v interne zadeve. Zaradi tega mislim, da je to še vedno eh, sporna točka, ali podpirati te politične stranke ali ne. Eh, toliko torej, drage kolegice in kolegi. Za zaključek mi dovolite, da omenim še pomemben cilj, ki ga ne bi smeli spustiti spred oči. Eh, sklad naj bo pomemben zunanje politični inštrument, potrebuje sredstva in načine, kako ga bo mogoče hitro in čekovito uporabljati. Gospa Gomeš. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vesel sem, da, vesela sem, da smo že v zadnji fazi oblikovanja stališča o tem predlogu. Mislim, da sem prva predlagala takšno poročilo eh, oziroma takšen predlog, da potrebujemo nekakšno ustanovo, nekakšen sklad za demokracijo. No, sedaj govorim v imenu svoje politične skupine, ne samo v lastnem imenu in uh, govorim v imenu kolegice De Kaiser, ki je prčvaka v senci v naši skupini. Obe sva se zahvalili za odlično delo, ki ga je opravil Aleksandr Lambsdorff. In zahvaljujem vas tudi vsem poročevalcem v senci za sodelovanje. Ehm, no, kot je že bilo rečeno, obstaja široko soglasje, nekaj malenkosti je še potrebno izgraditi. Za mojo skupino je najpomembnejše Eh, financiranje političnih ustanov. V zvezi s tem bomo uložili predlog spremembe in eh, to je bilo tudi dogovorjeno z poročevalcem in pa poročevalci v senci. Eh, zadovoljni smo tudi z rešitvijo, ki je bila predlagana, ko gre za spoštovanje političnih uh, eh, ravnovesi na evropski ravni. Kar se tiče financiranja političnih strank, pa tukaj obstajajo različna stališča. Naša poročevalka v senci meni, da bi bilo bolje, če pomoči ne bi dajali neposredno političnim strankam, ampak uh, aktivistom, preden se ti organizirajo v stranke. Eh, ja, meni se zdi, da je to pač odvisno od primera do primera, zato je pomembno ohraniti ravnovesje, parlamentarno ravnovesje. Predstavljajte si, kaj bi se zgodilo v Južni Afriki, naprimer na koncu apartheida. Ali je kdo dvomil v to, da bi bilo uh, narobe financirati NCA v tistem trenutku? Potem uh, vesela sem tudi glede rešitev, ko gre za zastopanost žensk, proračunski nadzor, ki ga bo imel Evropski parlament in, za, in dobro se mi zdi, da bo, do, uh, da bo financiranje potekalo v soglasju oziroma v dogovoru z delegacijami Evropskega parlamenta, tudi izvršni odbor, o tem še je potrebno še spregovoriti in uh, še enkrat bi podarila, da pa resnično pomembno poskrbeti za politično sklenost. Gospa Ljusenke, naslednja. Hvala, ostajam pri svoji oceni, eh, da sem zelo kritična do tega Evropskega sklada za demokracijo. Sklad ocenjujem zelo problematično in popolnoma zavračam ta instrument. Ta sklad ni v skladu z mednarodnim pravom ne spoštuje pravice do suverenosti držav. Po mojem mnenju eh, ta osnutek spodkopava pravico do suverenosti. Omenjena razprava okrog eh, podpore političnim strankam, to je nekaj, o čem razploh ni mogoče razpravljati in to delno tudi razkrinkava intencije tega sklada iz eh, tega razloga sem uložila um, zelo temeljn uh, eh, predlog sprememb. Nadaljni problem je nedovoljno zagotovljena transparentnost in demokratična kontrola ter izvajanje. Moja politična uh, skupina uh, bo torej podprla prvi del kompromisnega eh, predloga številka 10, eh, ki govori o tem, da je izvajanje eh, tega sklada treba nadzirati strani neke neodvisne službe. Kar zadeva sodelovanje, sem seveda za konstruktivno sodelovanje in zato sem pripravila še nekaj drugih tehničnih predlogov spremem. Hvala. Hvala lepa, gospod Pöterink je naslednji. Eh, eh, hvala, gospod predsedujoči. Poročevalcu grafu Lamstorfu eh, čestitam za njegovo delo. Bilo je veliko dobre volje. Nikakor ne želim, da ehm, me mečejo v isto ladjo za kolegico Lösing, ki govori eh, o poseganju v pravice suverenosti držav. To je terminologija, eh, ki je pravzaprav stvar preteklosti, ko gre za demokracijo in človekove pravice, eh, potem ne more biti neke izključne suverenosti držav. Zato se. Gospa kolegica, prosim, če dovolite ne želim se identificirati z pripombami kolegice in prosim, da mojih pripomb ne razumete v tem smislu in v tej smeri. Ehm, ne glede na to pa imam neko vprašanje za kolega Lambsdorfa in sicer glede izdelave statuta. Eh, kjer se lahko vključuje Evropski parlament, eh, kar zadeva proračun in pravico do nadzora. In potem še neko drugo vprašanje, to je zelo odločilno, kako lahko zagotovimo, da ne bo podvajan za drugimi finančnimi možnostmi in obstoječimi instrumenti. In da ne bomo imeli samo še dodatne birokracije, kajti v tem vidim veliko nevarnost, da bo na koncu prišlo do konkurenčnega boja med eh, različnimi instrumenti. Eh, zanima me tudi, graf Lambsdorff, eh, kako čisto konkretno naj bi se financiral ta sklad, kdo bo plačal kakšne prispevke in kako bi lahko zagotovili, da bo ta izvršni odbor Eh, ki bo sestavljen na določen način, eh, torej da bo ta izvršni odbor ustrezno sodeloval z inštitucijami EU in za različnimi fondacijami. Tu v številki 8.6 je zapisano, eh, da izvršni odbor enkrat letno um, Sestankuje z temi inštitucijami, to se mi zdi premalo, zlasti v začetni fazi. E, in tu je treba bedeti na tem, da se bo zgodilo e, še kaj več predlogi, ki bomo sprejemali jutri, bodo morda tudi prispevek k konkretizaciji, ampak eh, gospod Lambsdorff, če mi dovolite to pripombo za sprejemom, jutri se za nas delo šele začenja eh, in to eh, delo moramo spremljati v prihodne, da kot parlament ne bomo odrinjeni v stran. Gospod Žipros. Ja chciałem bardzo serdecznie podziękować panu posłowi Lambsdorffowi. Prisaczna chwala. Eh, gospodu Lambsdorfu za to zelo dobro poročilo. Jutri bomo spremali to poročilo. Želim povdariti, eh, da smo prve informacije o tem dobili že pred eh, polskim predsedovanjem. E, to je bil tudi en pomembnejših projektov polskega predsedstva in želeli smo pač okrepiti vse, e, kar smo videli v poročilu gospe Dominik de Kaiser, da bi najšipkejše podpirali v procesu demokratizacije v državah po transformaciji. In seveda obstaja tukaj tudi nekaj izkušenj iz držav, kjer so bili ti transformacijski procesi že opravljeni. In zelo natančno smo videli, da obstajajo različni fleksibilni mehanizmi, ki podpirajo te procese. E, Naprimer, ameriški sklad za demokracijo, e, pa tudi solidarnost e, na polskem, torej solidarnost na polskem, ki tako rekoč ni izginila. In dejansko sp želim spodbuditi in podpreti to, kar je povedal uh, gospod Lambsdorff. Eh, politične stranke sicer niso bile črtane iz kataloga eh, tistih, ki bi jih lahko podpirali. V teh državah nimamo pravnega okvira in zato podpiramo oblikovanje demokratičnih pravil. In To je ključno vprašanje, to je eh, ključni predlog eh, spremembe in ta sklad moramo koristiti. Eh, razumem vse te bojazni. Nihče v Belorusiji mm, ni zadovoljen, naprimer, da podpiramo to gibanje, to je očitno. Naprimer, imeli smo gosta iz Belorusije, ki je govoril o položaju človekovih pravic in je tudi rekel, kaj je legalno in kaj ne. In pokazalo se je, da človek lahko hitro pristane v zaporu kot opozicija. Če želimo učinkovito

hvala lepa. Naj povem, da sem vesel široke podpore, ki so jo izrazili kolegi. Zahvaljujem se kolegom in pročevalcem v senci ali tistim, ki jih predstavljajo tukaj. Eh, res je, obstaja ena točka, kjer se naša mnenja razhajajo in eh, o tem bo pač potrebno glasovati. Videli bomo, kakšen bo rezultat. Eh, kar se tiče izražene kritike po, nem, po nemško. Ja, Eh, dragi gospod eh, Pötering, eh, bodite prepričani, da ne bom pripomp metal v en lonec. Tudi gospe Ljuze to ne bi bilo všeč. Eh, tako eh, da mislim, da sem najbolj navarnem, če tega ne bom vrgal v en skupni lonec. Eh, gospa Lösing, izrazili ste temele pomisleke politične skupine, to ste že povedali, to je popolnoma v redu, zelo konstruktivno sve, ste sveto sodelovali in lahko vam sporočim, da je osnutek statuta že na voljo in prav tako smo tudi mi želeli vključiti to Eh, kontroliranje eh, strani nekega tretjega mesta. Skratka, upoštevali smo konstruktivne pripombe vseh kolegic in eh, kolegov. Gospod Pötering, torej, kako zagotoviti, da bo Evropski parlament vključil svoje interese? Torej, najprej, da sploh izdelamo to priporočilo. Če bi tega ne bi storili, potem sploh ne bi bilo nobenega procesa v parlamentu. Skratka, imamo že ta proces. Prva točka, druga točka. Eh, zastopani smo v delovni skupini eh, in sicer na prošno eh, Elmara Broka zastopam ta odbor in prispevam naša stališča. Kar zadeva proračunska vprašanja, so mi na prvem srečanju povedali, da bo financial regulation Eh, upoštevana za sredstva EU v polnem obsegu, kar zadeva budžetiranje, kot tudi kar zadeva izvrševanje oziroma kontrolo. Eh, in mislim, da je to popolnoma nesporno. Prav tako se bomo izognili podvajanjem. To je dejansko vprašanje, kako definiramo eh, te umestnike med Evropskim skladom za demokracijo in EDHR. E mislim, da je tu odločilnega pomena Eh, in to je kolegica tudi upravičeno povedala, eh, da eh, ohranjamo fleksibilnost, da podpiramo akterje, ki lahko kasneje prevzamejo EDHR. In to navezuje tudi na vprašanje, kako bomo organizirali sodelovanje. In sicer Executive Committee To bomo zapisali v statut, se bo sestajal z eh, deležniki enkrat letno. Mislim, da bi bilo eh, zelo napačno zapisati v statut vsako posamezno srečanje. Dejstvo je, da želimo, da je to v Bruslu, želimo eh, tesno sodelovanje z Evropsko službo za zonanje delovanje, pomembne so neodvisne odločitve, to je čisto jasno. Eh, to je vprašanje glede prekrivanja, glede izvršnega odbora. Ja, financiranje, glede prispevkov, torej zagonsko eh, financiranje, komisar File eh, je govoril tudi o tem in sicer je obljubil finančna sredstva iz instrumentov za sosedstvo obseg e, mislim, da še ni znan, 3 do 5 milijonov. Druge države članice bodo v kratkem povedale svoje mnenje, tako e, se ukvarjamo za pripravo statuta. Vse ostalo bo prišlo, vse skupaj bo mešano financiranje e, iz držav članic in Evropske unije. Kolegi zelenih in Elmar Brok so predlagali, da bi razmislili o instrumentu Trust Fund, skrbniškega sklada. Eh, nekaj podobnega, eh, mislim, če bi se Norveška ali Švica želeli udeležiti ali pa neke velike fondacije, to bi morali pročiti, kako je to možno v posamičnem primeru. In potem še zadnja točka, mislim, da je bila Ana Gomez, ki je to povedala, pravzaprav je to praš, odgovorno vprašanje kolega Čipa. Podpora demokratičnim gibanjem, seveda je to težavno, eh, naprimer v boj proti apartheidu, tam nišče ne bi imel problema pomagati, to ne bi bil nikakršen problem. Ampak ena stvar je za za nas tudi zelo jasna. E, to je zapisano tudi v statutih in to bomo tudi upoštevali. E, mi e, podpiramo samo deležnike, ki se za demokracijo zauzemajo brez nasilja. Skratka, dem, podpora akterjem, ki se zauzemajo za demokracijo brez nasilja. No, kot že rečeno, prisrčna hvala za podporo. Veselim se tudi glasovanja jutri. In kolega Petering ima seveda prav, eh, da dela za sprejetjem jutri ne bomo končali. Delo bo šlo še naprej in upam, da bomo dobro sodelovali. Hvala. Eh, hvala lepa. Moram vas obvestiti, da je Vernik Dekajzer poslala spremembo ustnega predloga spremembe pri kompromisu 7. Prosim, da si ogledate ta ustni predlog spremembe. Gre za kompromis 7. Sekretarjat vam bo poslal to spremembo, ampak jaz vas že vnaprej obveščam o tem. Zadnji stavek. Thing, Sedaj pa smo spremenili political balance, za political plurality na evropski ravni in tako naprej. Na mesto political balance smo zapisali political plurality. To nam je poslala gospa De Kaiser in sekretarjat vam bo to spremembo posredoval. Sedaj pa prehajamo na poročilo v Grijanu sklenitev sporazuma med ZDA in pa EU o uporabi in prenosu evidence podatkov o potnikih ministerstvu ZDA za domovinsko varnost. Gospod Ugrano, imate tri minute. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Um, vem, da smo že pod časovnim pritiskom. Začel bom z bistvom. O čem pravzaprav razpravljamo in o čemer ne razpravljamo? Torej, o čem bi morali razpravljati? Razpravljati bi morali o stališču našega odbora uh, v zvezi s tem poročilom, uh, eh, sporazumom z čezatlantskega vidika partnerstva, uh, če upoštevamo naše potrebe po skupnem boju proti terorizmu. O tem bi morali razpravljati. Danes pa ne bomo razpravljali o tem, kako nam niso všeč. Uh, ameriške metode. Sam moram jasno povedati, da je ta sporazum, ki je bil izpogajan po enem letu, predstavlja bistveno izboljšavo v primerjavi s prejšnjim sporazumom. Argumenti so naslednji. Za novim sporazumom imajo posamezniki možnost, da imajo dostop do podatkov in da lahko te eh, popravijo, eh, lahko se zatečejo k administrativnim pritožbam. Eh, metoda, podatk, metoda PUŠ je bila priznana kot metoda za posredovanje podatkov, omejena je omejen je čas hrambe podatkov in pa uh, veljati mora recipročnost. Seveda bi nekatere rešitve lahko bile bolj ambiciozne, vendar pa mislim, da sporazum predstavlja dobro ravnovesje med eh, varnostjo in pa zasebnostjo podatkov. In na nazadnje moramo se vprašati naslednje, kaj je sploh naša alternativa? kaj bi se zgodilo, če ta sporazum ne bi bil sprejet. Sam mislim, da bi brez tega sporazuma se naše letalske družbe znašle v pravni negotovosti, saj bi še vedno morale izpolnjevati zahteve iz ZDA. Ne bi pa imele jasnega okvira, ki bi jim omogočal se odzvati na to situacijo. Drugič, ne bi imeli evropskega pravnega okvira za izmenjavo eh, podatkov PNA, PNR eh, z ZDA. ZDA pa bi še vedno lahko sklepale dvostranske sporazume za državami članicami. In to bi seveda pomenilo, da mi ne bi imeli nadzora nad tovrstnimi dvostranskimi sporazumi. Eh, če zaključim, mislim, da bi sporazum moral naš odbor podpreti. Eh, omenil bi samo štiri predloge sprememb. Vsi so v skladu. Eh, vsi govorijo o tem, da bi naj odrekli strinjanje, ampak eh, to se našega odbora ne tiče. Po mojih informacijah soglasje obstaja oziroma obstaja široka stopnja strinjanja eh, glede tega, da je ta sporazum potrebno podpreti. Hvala gospodu Grejanu. Besedo dobi gospa Gomeš za minuto in pol. No ja, gospod predsedujoči, prav gotovo ima vsaka država pravico do tega, da odloči, pod kakšnimi pogoji bo sprejela ljudi na svoj teritorij. Imamo še nek precedenčni primer in sicer eh, sporazum PNR z Avstralijo. Ampak ta precedenčni primer tukaj ni upoštevan. Vemo, da rezultat pogajanj nikoli ni popoln, ampak vseeno se mi zdi, da tukaj rezultate niso dobri. Stoh, ko gre spoštovanje naših pravil glede zaščite osebnih podatkov naših državljanov. O tem sem razpravljala z komisarko Malstromovo v odboru Libe in uh, um, ne preprič in uh, poročevalka Infeld je takrat tudi govorila o tem, da se ti standardi o zasebnosti podatkov naših državljanov v tem sporozumu ne spoštujejo. No, ampak eh, sedaj, ko sem to povedala, moram povedati, da se strinjam z našim poročevalcem. Strinjam se s tem, da je alternativa pač slabša. Eh, alternativa so dvostranski sporazumi med ZDA in pa našimi nacionalnimi vladami in eh, s tem bo zaščita podatkov naših državljanov postala še slabša. In seveda ne morem si predstavljati, kaj bi se zgodilo z letalskimi družbami v tem primeru. To moramo pač pretehtati. Posebej me skrbi to, da je ta sporazum, da ta sporazum bi naj sicer eh, sprejel naš parlament, uh, je za ZDA to samo tako imenovan uh, izvršni sporazum. Kongres tukaj ni upleten. Če mi to dovolimo, ker mislimo, da je alternativa slabša za naše državljane, moramo ob tem zagotoviti, da se vključi tudi ameriški kongres in da um, pregleda ta ključni proces, tako da bo lahko odpravil morebitne pomankljivosti. Hvala lepa. Besedo bi gospod Daf. Uh, um, gospod predsedajoči. Mislim, da je sporazum uh, minimalna izboljšava v primerjavi z, plej, z prejšnjim. Ni pa tako dober, kot je uh, dober sporazum z Avstralijo in ima številne pomankljivosti. V prvi vrsti je obseg sporazuma preveč ohlapen. Zlasti, če si ogledamo člen 4, 4, 4. stavek 4. člena, ki govori o tem, da bi te podatke PNR lahko uporabili za karkoli. Evropska unija ne bi imela nadzora nad uh, tem. Pravno gledano se mi to ne zdi pametno. In uh, prav tako to ni skladno z pravom Evropske unije glede uh, varnosti zasebnih podatkov. Zdi se mi, da to ni uh, dober pogoj za izboljšavo čezatlantskih odnosov. To bi lahko predstavljalo slab precedens za morebitne nadaljne sporazume o podatkih PNR z drugimi tretjimi državami, ki imajo sisteme varstva podatkov, ki so slabši od našega ali pa od eh, tistega, ki jih ima ZDA. Um, prav tako bo, bi sporazum povečal vlogo komisije. Uh, Če bi sporazum zavrnili, bi um, s tem povečali vlogo komisije pri nadaljnih diplomatskih uh, pogajanjih. zahteve parlamenta niso bile v celoti izpolnjene in eh, številni, vloženi so bili številni predlogi sprememb. Gospa Nikolaj za minuto in pol. Mulțumesc, domnule președinte, nu cred că ar fi primul acord. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mm, to ni prvi sporazum, ki eh, govori o standardih parlamenta. To je eden izmed sporazumov, kjer se teh standardov ne spoštuje, zato je težko sprejeti odločitev o njem. Res je, da sporazum predstavlja izboljšavo v primerjavi z tistim, ki smo ga imeli prej. Izboljšava je sicer minimalna, ampak še vseeno je to izboljšava. moramo pa odgovoriti na naslednje vprašanje, ki si ga v preteklosti nismo zastavili. Kako eh, daleč smo pripravljeni iti pri eh, obrambi notranje varnosti in pa pri obrambi človekovih pravic? Eh, mislim, da tukaj razmejitev ni pravilna v tem dokumentu obstajajo nekateri elementi, ki bi lahko predstavljali težave pri izvajanju sporazuma in sicer eh, pravila glede prenosa podatkov, glede hrambe podatkov, eh, zlasti hrambo za dolgočasovno obdobje. Te podatke se lahko tudi uporablja za najrazličnejše namene, tudi za namene, ki niso v skladu z standardi Evropske unije za zaščito osebnih podatkov. In uh, prav gotovo moramo zagotoviti visoko stopnjo varnosti za evropske državljane. Naša skupina meni, da se naj pač vsak odloči po svoji vesti o tem, kako bo glasoval. Sama bi podprla ta sporazum kajti zdi se mi, da predstavlja vsaj minimalno stopno zaščite podatkov v okviru, ki ga pač predstavlja. Hvalim zauvažiti, že, že o to imamo eh, kolega. Gospod Gžip, hvala lepa. E, tukaj imamo spet opravka z zelo občutljivim pravnim aktom poznamo, kak, poznamo izkušnje v zvezi z sporazumom SWIFT in a, vemo tudi za sporazum akta, ki je porodil veliko pomislekov in skrbi. No, to ni sporazum za ZDA, ampak je sporazum, katerega podpisnica bi naj bila tudi Evropska unija. Dvoje bi povedal gospod Ugrejano je govoril o um, času hranjenja podatkov, ki je bil, uh, torej ta čas za hranbo podatkov se je zmanjšal. Ampak zanima me, v kolikšni meri in uh, koliko znaša ta čas v primerjavi za sporozumom za Avstralijo. In pa še druga točka, ki jo je spostavil gospod Daf, te uh, podatke, ki se jih hrani, je možno prenesti tudi naprej in jaz se sprašujem, komu. In pa drugo vprašanje, potem, ko se te podatke posreduje, ali se jih lahko uporablji tudi za občutljive namene. Um, to skrbi tako varuha človekovih pravic, kakor tudi povlašenca za varstvo podatkov. Eh, morda posredovanje podatkov ni problematično, ampak eh, to, če bi uporabili občutljive podatke, bi lahko privedlo do tega, da bi se kršilo pravice naših državljanov. Ja, to so tista velika vprašanja, ki bi jih jaz zastavil z tem eh, sporazumom. Gospod Ugrejano. Hvala lepa za vaše pripombe. Skušal bom odgovoriti na kratko. Popolnoma razumem vse pomisleke. Sporazum bi lahko bil mnogo boljši. Res pa je tudi, da si popolnega sporazuma ne moremo zamisliti. Te stvari so pač vedno sporne. Naj povem še nekaj besed eh, v zvezi s tem, kar je povedal kolega Gorniš. Uh, Res je, bolje bi bilo, če bi bil vključen tudi ameriški kongres, ampak eh, to je pač v rokah ameriškega kongresa. Gospod Daf. Eh, ponavljam, ne moramo imeti popolnih določb za vsako stvar v tem sporazumu. No, kar se tiče primerjave z eh, sporazumom za Avstralijo, tudi to ni primerno, kajti ne moremo primeri, primerjati verjetnost grožen v primeru Avstralije z tisto v primeru ZDA. Eh, potem gospa Nikolaj omenila konflikt med eh, varnostjo in pa zasebnostjo podatkov. Mm, tudi to je zelo pomembno. Naj uh, povdarim, da ta sporazum pred, že predstavlja izboljšavo. Gospod Gržim je izrazil pomisleke glede časa hrambe podatkov. Če um, imam prav, se te, te podatke sedaj po šestih mesecih postanejo anonimni, dostop se postopoma omejuje, podatki so lahko dostopni. Uh, po desetih letih v času hujših čezmejnih eh, zločinov in pa po 15 letih v primeru terorizma. In uh, vsak podatek, ki pa se nanaša na enega samega posameznika, pa bo un, uničen ali uničena njegova zahteva. Hvala lepa. Sedaj pa naslednje poročilo. In sicer gre za razvoj mak makroregionalnih strategij Evropske unije, sedanja praksa in prihodnji zivi, zlasti v sredozemlju. Prosim gospoda Salo Vrakosa, da poda svoj uvod v treh minutah. Eh, hvala, predsedojoči. Najprej hvala kolegicam in kolegom, poročevalcem v senci za sodelovanje, za predložitev predlogov sprememb, pa tudi za konstruktivno sodelovanje eh, pri pripravi kompromisnih predlogov. Večino jih lahko sprejmem, ker izboljšujejo in dopolnjujejo besedilo eh, makro regije eh, za Baltik smo sprejeli leta 2009, zdaj gre za Donavsko makro regijo in načrtovane so še druge makro regije. In makro regije so zelo pomembne za trajnostni razvoj in imajo tudi dodano vrednost za EU in prispevajo k temu, da se izvajajo vodilne pobude, eh, ki eh, so vključene v Horizon 2020. Eh, makroregionalne strategije želimo torej razvijati še naprej, izhajamo iz tega, kar se je obneslo v preteklosti in želimo to razširiti tudi na sredozemlje. Govora je o energetskih omrežji, o sodelovanju na področju znanosti, o izobraževanju, o turizmu, o trgovini, o varstvu okolja. Eh, Pomorskem prometu, varnosti eh, pomorskega prometa Eh, ilegalno, um, ilegalni ribolov in eh, onesnaževanje okolja. Tu je več vidikov in sicer imamo teritorijalno razmejitev in praktično razmejitev. Določiti je potrebno prioritete eh, in oba cilja je treba doseči za to, da bo makroregija uspešna. Uh, V okviru kompromisnih predlogov smo želeli eh, poudariti, eh, da potrebujemo natančno definicijo novih makroregij, da je to zelo pomembno, zlasti tudi v sredozemlju. Eh, vendar pa v tem mnenju tega ne obravnavamo, kajti menim, da mora biti eh, to predmet eh, nadaljnih eh, razprav med regionalnimi nosilci in EU v okviru subsidiarnosti in dobrega sodelovanja. Sem na voljo za različne vprašanja in pripombe. Še enkrat se zahvaljujem kolegicam in kolegom in želim opozoriti na to, da pri upravljanju makroregiji Eh, da eh, se moramo eh, zavezati, da ne bomo oblikovali novih struktur in inštitucij. Zlasti moramo vse skupaj načrtovati vsebinsko. Makroregije naj bi v prihodnje prispevale k temu, da bi EU nasplošno delovala bolje. Uh, Najlepša hvala to je mnenje za uh, odbor za razvoj. Želi kakšen kolega besedo? Ja, gospa Lopes. Gracias, presidente. Es... Prisrčna hvala, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se poročevalcu. prevzel je moje predloge sprememb. In sicer eh, predlogi politične skupine SD so bile torej upoštevani, zato da bi makroregije razširili eh, ne samo na vzhod eh, sredozemlja, ampak tudi na zahod sredozemlja. Zato, ker smo prepričani, da imamo skupno zgodovino, skupno tradicijo, podobno kulturo. skupne geografske danosti in eh, mislim, da bo ta skupina še boljša, če bodo vse vključene vse države, ki mejijo na sredozemlje. Mnoge teme so za nas enako pomembne. In eh, pri teh temah smo delovali skupno, naprimer, eh, ko je šlo za pogajanja na agrarnem področju z Marokom, eh, na drugih področjih spet nismo imeli enakega stališča. Pomembno je inicirati projekte, ki že razpolagajo z določenim proračunom, kjer pa je možno še izkoristiti učinke sinergije. Zato se zahvaljujem eh, samemu poročevalcu za pripravljenost za sodelovanje. Hvala pa tudi vsem tistim, ki so kakorkoli prispevali z predlogi spremem. Prisrčna hvala. Okay, so, uh, no need for an answer. No? Or you want to... Okay. Aplos. Torej, še kaj? Očitno ni ničesar več. We euh, shall move on. Dobro. Nadaljevali bomo z poročilom gospoda Salafranke o ad hoc delegaciji v Libijo. Ne, ne, se opravičujem. Najprej na vrsti gospod Lambsdorff, potem pa gospod Salafranka, moja napaka. Hvala lepa, gospod. Uh, Predsedujoči, na kratko bi rad predstavil obisk delovne skupine v New Yorku. Gre za tri glavna vprašanja, geografska, tematska in institucionalna. Geografsko smo se osredotočili na uh, arabsko pomlad, na Zahodno Saharo. Tematsko uh, smo se osredotočili na uh, zaščito in na politike Združenih narodov za spodbojanje demokracije. Potem pa smo se osredotočili še na institucionalno vprašanje Evropske unije v okviru Združenih narodov. Tam smo bili novembra na skupni misiji z odborom eh, oziroma s pododborom za človekove pravice in imeli smo tudi posvet na temo človekovih pravic. Naj začnem z temo, ki sem jo navedel eh, zadnjo. Gre za uh, status Evropske unije v Združenih narodov. Takrat so bile še težave z tem, da bi Evropska unija govorila z enotnim glasom. Sedaj se je situacija izboljšala, ampak obstaja določena utrujenost med članicami Evropske unije, ki so tudi članice Združenih narodov, kajti velike težave obstajajo z pravočasnim odzivom eh, Evropske unije. To pa je povezano predvsem z dejanji Združenega kraljestva. Zahvaljujoč delu Združenega kraljestva mora biti sprejeta posebna odločitev eh, glede tega, ali naj bi Evropsko unijo zastopala služba za zunanje delovanje ali pa moramo imeti eh, drugačno zastopstvo. Namesto, da bi se borili za nas položaj v uh, Združenih narodih, se je Združeno kraljestvo odločilo, da se najraje prepiramo sami med seboj, potem bo pa že tako ali tako prepozno, da bi sploh še vplivali na situacijo. Takšna je torej. Trenutna situacija, kar zadeva status Evropske unije v Združenih narodih in sam eh, s tem še zdaleč nisem zadovoljen. svojih stališč enostavno ne moremo pravočasno pripraviti. To seveda ne velja za vsako uh, temo, na določenih področjih smo učinkoviti, ampak situacija je daleč od zadovoljujoče. Kar zadeva Palestino in uh, prošnjo za priznanje, uh, takrat ni prišlo do nobenega razvoja osem držav. Uh, v uh, varnostnem svetu se zaveda, se zauzema za uh, eh, potreditev statusa Palestine, vendar pa je potrebnih devet uh, glasov. ZDA še zmeraj nimajo enotnega mnenja. Kar zadeva arabsko pomlad, uh, je bil močan poudarek na izgradni kapacitete, na uh, diferenciranem pristopu do posameznih držav. Uh, To vas največ ne preseneča do Libije, mora biti naš odnos seveda drugačen kot do Tunizije in Egipta, ker so pač potrebe drugačne. Preiskovalna komisija je govorila tudi o zločinih zopr človeštvo v e, Siriji. Sirija ni članica rimskega eh, statuta, zato bi bila vključitev mednarodnega kazenskega sodišča zapletena in bi morala potekati preko Združenih narodov, kar zadeva Zahodno Saharo. Je, eh, bila, eh, je bilo ozračje nekoliko bolj odprto, vendar pa ni prišlo do končnega sporazuma. Odgovornost do zaščite, prišlo je do, za, do zanimivega razvoja. prišlo do napredka v varnostnem svetu, do, v odboru za človekove pravice in tako naprej. Ampak države Brika so razvile poseben pristop. Tukaj gre za resolucijo 1973 za libijsko krizo in poseg NATO in pa zaveznikov. Ideja Brazilije in drugih je, da bi bolj strogo upoštevali zaporedje um, instrumentov uh, za posek eh, in sicer uh, želijo, da uporabimo ali diplomatske instrumente ali pa vojaške instrumente. Odgovornost uh, za zaščito se ne konča uh, z koncem nasilja, potrebna je namreč tudi obnova. Poleg tega smo se v okviru Združenih narodov osredotočili tudi na mladino, ženske in pa človekove pravice. Mislim, da je bila to tudi dobra priložnost za to, da si ogledamo, kako se izvajajo prioritete Evropske unije v New Yorku in veselimo se že naslednjega priporočila za 66. zasedanje generalne skupščine. Hvala lepa za vašo pozornost. Če pa je kakšno vprašanje, bom nam z veseljem odgovoril. Najlepša hvala. Gospa Indrikina je ravno kar prispela. Želi besedo? Za eno minuto in pol. Ja, najlepša hvala. Žal mi je, da sem prišla prepozno, ampak eh, morala sem se odeležiti razprave v odboru INTA. Eh, Kot eh, članica pododbora za človekove pravice sem sodelovala v eh, tej misiji eh, oziroma delegaciji na 66. zasedanju generalne skupščine, torej v imenu Barbare Lohbiler, ki je naša predsednica, bi rada izpostavila, kako zelo pomembno je, da je Droj sodeloval pri tem obisku Afeta v New Yorku. Razširjeno predsedstvo pododbora za človekove pravice je lansko leto odločil o alternativnih eh, destinacijah eh, za naše obiske. New York smo izpustili, eh, prednost smo dali recimo Kongu, ampak zelo pomembno je, da mm, so bili člani našega odbora prisotni, zaradi tega, ker se AFED zmera ne osredotoča ravno na človekove pravice. 16. februarja smo sprejeli resolucijo o svetu za človekove pravice eh, in eh, takrat eh, je Evropski parlament dejal, da je potrebno nadaljevati z obiski delegacije Evropskega parlamenta na zasedanjih generalne skupščine in pa na svetih za človekove pravice. Delegacija v New Yorku se je ukvarjal s številnimi temami, graf Lambsdorff je omenil že celo vrsto tem. Specifičen sestanek uh, na temo človekovih uh, pravic je potekal z uh, nadomestnikom gospe Pile iz uh, oddelka za človekove pravice. pomemben razvoj je bil ta, da generalni eh, sekretar eh, podpira ustanovitev novega mesta eh, za visokega uradnika za človekove pravice v New Yorku. Na koncu je izpostavil tudi delo Sveta za človekove pravice v Ženevi. Pred dvema letoma nihče, si nihče ne bi mogel predstavljati pod podpore za posebnega poročevalca Združenih narodov za Iran. In nihče se tudi ni mogel predstavljati, da bi obstajalo soglasje v svetu e, za človekove pravice, kar zadeva ukinitev e, članstva Libije. Vsaka država članica se je bila tudi pripravljena izpostaviti kritikam eh, drugih držav članic eh, glede na eh, primerjalne analize. Preiskovalna komisija je predložila poročilo glede serije, v katerem govori o zločinih zopr človeštvo. Ni pa bilo jasno, ali eh, bo eh, Sirija predana mednarodnemu kazenskemu sodišču. Eh, torej, veliko je tem, ki smo jih obravnavali, ampak ker sem že presegla svoj čas, bom s tem zaključila. Dobro, še kdo? Ne. Hvala lepa za te informacije. Sedaj pa prehajam še k zadnji točki. Tokrat je na vrsti gospod Salafranka, govori bo o ad hoc delegaciji v Libijo v Tripoliju in Begaziju 10. do 12. februarja. Hmm, hvala, gospod predsedujoči. Eh, več članov odbora je bilo, eh, poleg gospod Kančan, Magreb, eh, gospa Gomez kot poročevalka za Libijo in gospod Kacin, prav tako poslanec tega odbora od 10. do 12. februarja smo bili v Libiji in imeli smo možnost eh, večjih ugotovitev. In sicer prebivalstvo ima velika pričakovanja v tem prehodnem obdobju in to je sicer pozitivno. Po drugi strani pa ima eh, država velike težave. Srečali smo tudi predsednika eh, prehodnega začasnega sveta in eh, povedal je, kakšne težave obstajajo na varnostnem območju, potem glede priprav na volitve, glede imigracijskih vprašanj, vprašanj pravosodja. Srečali smo se s celo vrsto Eh, članov vlade eh, in se pogovarjali o različnih problemih. Glavni problem je varnost in vprašanje, kako vključiti nekdanje borce eh, v vojsko in policijo. 50 tisoč oseb je nekdanjih borcev in Evropska unija mora tu odločno delovati, poskušati odpravljati to situacijo. Eh, potem gre tu eh, še za mejno zaščito na kopnem in pomorju in to na območju, eh, ki daje povod za zaskrbljenost. To je velik problem v deželi, zato smo poslali pismo gospe Ešten, Eh, in spregovorili o možnostih, ki jih Evropska unija ima v okviru obstoječih mehanizmov, eh, zato da lahko pomagamo pri teh eh, velikih problemih. Vlada nam je torej povedala, kakšne kadrovske in materialne potrebe država ima. Pripravili smo Eh, priporočila in rekli, da je treba izkoristiti mehanizme, ki jih Evropska unija ima, zlasti instrument stabilnosti, zato da bi našli primerno odgovor na težave te države. Eh, dovolite mi nekaj besed o tematiki volitev. Junija eh, naj bi bile volitve, položaj je zelo zaskrbljujoč. Režim polkovnika Gaddafija je vladal več kot 40 let in v tem času sploh ni bilo nikakršnih volitev. Eh, prebivalstvo sploh ni sodelovalo v ničemer, skratka ni nobene odgovornosti glede volitev. In sodelovanje z Evropsko unijo je nekaj, kar si država želi, to je bilo omenjeno na večjih mestih, to nas zelo veseli in na to poskušamo tudi navezati in sporočiti državljanom, kako eh, se udeležiti volitev in nasploh kako omogočiti volitev. Eh, če bomo tu pomagali, bo to zelo dobrodošlo. Eh, obstaja tudi nova eh, civilno-državljanska pobuda v okviru zunanje politike, tudi na to je treba navezati. Eh, Eh, vse, kar lahko podprejo mediji, bi bilo dobro, naprimer, preko kanala Euronews, preko televizijskega kanala te hiše. Eh, vse, kar lahko storimo, bo z veseljem sprejeto, ker začenjajo z ničle. Eh, v državi je divjala državljanska vojna. To je pustilo posledice fizične, psihične, materialne sledi. Eh, material, ki ga vlada ima, da odgovori na te izzive. Obseg tega je zelo majhen in dobrodošla je vsakršna pomoč eh, za to, da bi lahko pokrili te temeljne potrebe. Sploh eh, se ne želim dotakniti teme človekovih pravic. Predstavil sem zlasti varnostni položaj. Milice kontrolirajo državo. Država poskuša zagotoviti varnost in osebe, ki so prej bile za režim, eh, so sedaj pod nadzorom um, policije. Um, vse skupaj je še v povojih in to prispeva k različnim uh, pridržkom. Problem je tudi trgovina za orožje. Mi kot delegacija parlamenta smo bili dobro sprejeti, gospa Gomeš to lahko potrdi, kajti zelo dobro pozna eh, položaj tam, tam je bila pogostokrat v različnih eh, funkcijah, eh, zato bo prav gotovo lahko dopolnila moje pripombe. Mi kot delegacija smo bili odlično sprejeti, Lokalne oblasti so z nami z veseljem sodelovali in mislim, da je to za nas velika priložnost, ki je nikakor ne smemo izpustiti iz rok, ker morda obstajajo kakšne birokratske ovire. To velja tudi za druge mednarodne deležnike in mi poslanci tega odbora smo mnenja, da je treba Libijo prioritetno obravnavati. In želimo povedati, da smo posredovali svoje tise tudi visoke predstavnici za zvonanjo politiko. E, povsod e, obstaja želja, potreba po pomoči in Evropska unija lahko nadaljuje e, tam eh, oziroma s tem, kar je že opravila v času prehoda, Gaddafija ni več, treba je začeti eh, začetka najprej pokriti materialne potrebe države, potem pa položiti temelje za demokratično obnovo države. In to bo zelo težko. Eh, Hvala lepa. Paradoksalno je to, da tisti, ki imajo orožje, morajo oblast predati nekomu, ki pravzaprav v tem trenutku sploh ne obstaja. To je zelo res veliko vprašanje, velik problem in to zgolj deloma predstavlja situacijo. Gospa Gomeš, rada bi le dejala, da sem bila zelo vesela, da sem lahko bila članica te delegacije, ki jo je vodil zelo dobro kolega Salafranka. Vesela sem, da so se delegacije odrežili tudi drugi kolegi z svojim različnim strokovnim znanjem. Parlament eh, obiskuje Libijo že od eh, maja, ko smo obiskali Bengazi in potem septembra Tripoli. Vesela sem, da so lahko kolegi eh, potrdili to, kar sem ocenila tudi že sama. Gospod Salafranka je dejal, da smo prišli do istega zaključka. Libija mora biti prioriteta v naši zunanji politiki za eh, južno sosedstvo. To ni le rezultat eh, investicij, ki smo jih že izvedli v lanskem letu, ko smo podprli spremembe, ki so se zgodile, ampak bi to morala biti prioriteta tudi glede na naše lastne interese, če želimo uspeh v Libiji. potem se moramo zavedati, da lahko zdaj poskrbimo za dejanske spremembe. To so nam povedali vsi sogovorniki v Libiji in to, kar lahko dosežemo v Libiji, je pravzaprav v našem lastnem interesu. In sicer iz eh, različnih vidikov, iz varnostnega vidika, iz gospodarskega vidika, kajti Libija je bogata država. Pomembna razlika v primerjavi z drugimi državami v regiji pa je eh, ta sprejem, ki smo ga doživeli v Libiji in eh, takšno eh, dobrodošljico, tak odprt odnos smo v Libiji našli že od samega začetka. Libici želijo evropsko pomoč in kar potrebujemo, ni denar. To so že dobili. Proizvodnja nafte je sedaj dosegla raven izpred revolucije, torej finančnih sredstev ne potrebuje, potrebuje izgradnjo kapacitet na najbolj temeljnih področjih, kajti to, da je država, kjer demokratične institucije niso obstajale, ni bilo političnih strank, ničesar ni bilo. Velik problem je varnost. ker je za prioriteto v primerjavi oziroma v povezavi eh, z trenutnimi varnostnimi silami, pripadniki milice v Libiji. Ampak sedaj nimajo prave vojske, nimajo prave policije in zaradi tega te skupine zagotovo ne bodo izginile naenkrat. potrebujejo policijo, potrebujejo vojsko in tako naprej in zato nas prosijo za čisto osnovno pomoč. 17. februarja je bila obletnica revolucije in ljudje so bili zelo znamirjeni. zato ker eh, je bilo izrečenih veliko grožen iz ust eh, Gaddafijevega sina iz eh, Nigra in tako naprej. Ampak sedaj je režim padel, novi režim pa mora poskrbeti za premike. In to je zelo občutljiva tema, kajti nova vlada je pravzaprav prehodna vlada, sebe tudi obravnava kot prehodno vlado in zaradi tega ne more sprejemati ključnih odločitev. In ljudje menijo, da ni bilo doseženih pravih rezultatov, Torej, prosijo nas, da naj jim pomagamo, da se organizirajo in prevzamejo nadzor. V tem okviru je zelo pomembno dopolniti to, kar je povedal gospod Salafranka. S pomočjo Združenih narodov so že odobrili volilno zakonodajo, predideva volitve junija. Te volitve ne bodo popolne, tem se vsi strinjamo, to je zelo težko v teh okoliščinah, ampak to je edini način, da bi vzpostavili verodostojno vlado, ki bo lahko sprejemala pravilne odločitve od tega trenutka naprej. Torej, mislim, da čeprav vemo, da to ne bo popoln proces, tudi procesi druge niso bili popolni, recimo referendum v Egiptu, pa z Egiptom ne bi smeli primerjati boljše, je, da primerjamo to situacijo z Tunizijo, ker je Tunizija veliko boljši primer. Ampak to je edini način, da dobimo verodostojno vlado. Nimajo političnih strank, stranke se sedaj oblikujejo, kot sem že povedala, obstajajo določene težave, 120 novih članov ustavne skupščine bo prišlo iz plemenskih skupščin, 80 pa iz novih političnih strank. In uh, ta seznam bo sestavljen uh, tako, da bodo imeli po enega moškega predstavnika in eno žensko predstavnico. In to je zelo pomembno v državi, kjer vlada konzervativni islamizem, kot recimo v Libiji. In to kaže sposobnost libijske družbe, da se organizira kljub vsem pomankljivostim in kljub pomankanju izkušenj. Ženske so dokazale, da so se sposobne boriti za svoje pravice. Ženske so se najprej zauzele za kvoto desetih odstotkov, potem pa so na koncu dosegle eh, ta sporazum, eh, en moški predstavnik, ena ženska predstavnica, torej Evropska unija, bi morala imeti stalno zastopništvo v Libiji, morala bi sodelovati z vsemi akterji in zagotoviti jim bi morali podporo, ki jo potrebujejo. civilna družba, nadzor na mejah in tako naprej. Nimam časa, ampak z veseljem bi govorila še o človekovih pravicah, eh, preseljencih in tako naprej. Hvala lepa, mene ste pripričali, gospod Kacin. Potem pa graf Lambsdorff. Jaz uh, govoril bom slovensko in uh, svoj prispevek bi rad razdelil v šest točk. Prva najpomembnejša stvar je dejstvo, da so vsi ministri, ki smo jih srečali, njihovi namestniki, načelnik generalštaba in celo namestnik premijeja govorili o tem, da denarja ni. Vsi so skrajno nesrečni, ker denar, ki naj bi bil odmrznen v evropskih bankah, njim ni na voljo. Prejšnji režim je odnesel vso dokumentacijo in brez dokumentacije ni mogoče aktivirati denarja. To je velika frustracija. Leto dni je že od revolucije in denarja še vedno ni. Zato moramo razumeti, da imajo svoje prioritete, če želijo obdržati razmere približno pod nadzorom. Druga stvar, ki bi jo rad omenil in zato sem to vprašal tudi danes jordanskega ministra, je vprašanje o tem ali bodo jordanci prispevali še kakšno drugo obliko pomoči namreč če si kdo zamišlja da je v libiji mogoče rešiti problem administracije z lustracijo je odgovor ne administracije ki je ni ni mogoče lustrirati in jo nadomestiti z drugimi Eh, administratorji, birokrati. Vse je treba razviti od začetka. Gaddafi ni razvijal državne strukture, pač pa je plemenskim poglavarjem delil koncesije in ti so bili lokalna oblast. Eh, ne vem, kako naj vam povem, kaj vse jim manjka, ampak najlažje boste razumeli, če vam spregovorim o tretji točki, namreč Jordanci eh, v tem trenutku usposabljajo deset tisoč nekdanjih borcev, da bi postali policisti. Radi bi jih integrirali v policijsko strukturo, ampak ne veste, da v Libiji ni nobene policijske postaje. Kaj takega nikoli ni obstajalo. Ni policijske strukture. Skratka, vse je treba razviti od začetka. Najprej potrebujejo osnovno organizacijsko schemo, da bi lahko te nekdanje borce milico vključili v policijsko strukturo. V vojski imate načelnika generalštaba, vojske pa ne. Jaz sem bil včasih minister za obrambo, pa glede na moje izkušnje si domišljam in gospod Pasko, tudi vi ste upravljali to funkcijo, bi rekel, da edina prava vojaška struktura je vojaško letalstvo, ker drugače to tam pač ne gre, tam morajo biti profesionalci. Ampak libijske vojske ni treba je razviti osnovno strukturo tudi tam. No, pomankanje know-howa je glavni problem tudi pri nevladnih organizacijah. Eh, oba kolega boste lahko potrdila, da so se predstavniki nevladne organizacij, nevladnih organizacij spraševali, kaj je to predstavniška demokracija. Strah jih je volitev, ker bodo izvoljeni ljudi, ljudje, ki bodo potem predstavljali svoja lastna plemena. To jih skrbi. Osnovnih eh, pojmov, s katerimi mi operiramo tukaj v Evropi, pri parlamentarni in predstavniški demokraciji ne poznajo, ker ponovim, kaj sem rekel prej v prisotnosti jordanskega ministra, je najmlajša oseba, ki je kdaj bila na volitvah v Libiji, danes stara 70 let. 42 let diktature, pogledajte, kdaj so bile zadnje volitve, polnoleten je moral, morala biti in tukaj smo, 70-letni mladeniči so bili zadnji, ki so kadarkoli volili tam. No, eh, rad bi povedal, da je Libija multietnična, multikulturna, multikonfesionalna država in da mi ne vemo, da velik del eh, libijskega prebivalstva ne govori arabskega jezika in je popolnoma odrezan od vsega, kar se pravzaprav v Libiji zdaj dogaja. Tudi tega se moramo zavedati. Eh, še dve točki sem obljubil. Prva je vprašanje, vloge, o tem je kolega Salafranka govoril, eh, kaj mi lahko prispevamo. Naša parlamentarna televizija lahko pripravi vrsto kratkih spotov, ki bi pojasnili osnovne zadeve o parlamentarni demokraciji. Povem, da sem že opravil razgovor z dvema predstavnikoma naše parlamentarne televizije, ki sta se zelo pozitivno odzvala na to našo pobudo, na pismo, ki je poslano Cathy Ashton. In tudi naša današnja razprava je namenjena temu, da bi v follow-upu, v pismu predsedstvu parlamenta in parlamentarni televiziji še enkrat ponovili, kako velika pričakovanja in kako velike potrebe so na njihovi strani. Evropska unija ima zelo dober glas, pozitiven imič in prav je, da bi to izkoristili. Moja zadnja stvar pa govori o Bengaziju, Bengazi je tisti del Libije, kjer se ustvarja 60 bruto domačega proizvoda. In ta del je bil dolgo časa odrivan, zanemarjan. Mi bi morali ugotoviti, da Libija ni samo Tripoli. Tripoli ni Libija. Gospodarstvo Libije pa je Bengazi. Intelektualna elita je tudi v Bengaziju. In mi bi se morali kot Evropska unija bolje organizirati, in imeti svoj urad tudi v Bengaziju. Mi smo razmišljali o tem, da bi vendarle v tem najbolj pomembnem delu Libije morali imeti morda tudi skupen evropski konzulat. Zakaj ne bi vse države skupaj izdajale evropskih viz na enem mestu, da ljudem ne bi bilo treba hoditi tisoč petdeset km daleč do Tripolija. To terja en dan tja, en dan nazaj. In ker gre za biometrijske dokumente, morate razumeti, da celot, mora celotna družina potovati dvakrat do Tripolija, da se dokopljajo do evropske vize. Če bi našel racionalen pristop, če bi se znali znotraj Evropske unije organizirati, bi lahko tak konzularni urad bil nekaj novega, izjemno racionalnega, izjemno pozitivnega in odmeval bi tudi izven meja Libije. Hvala lepa. Hvala lepa, graf Lambsdorff. Ich habe das eigentlich gar nicht vorgehabt. E, tega pravzaprav sploh nisem eh, nameraval, ampak Jelko Kacino moram kar takoj odgovoriti. Ta zadnja ideja s skupnim konzulatom je nekaj strašno smiselnega, eh, ampak eh, Združeno kraljestvo bo to v svetu prav gotovo zavrnilo. Eh, No, ampak to samo pripomba na obombo, kaj ti ideja je zelo smiselna in je vredno na nje delati. Imam čisto kratko vprašanje. Eh, Imam samo kratko vprašanje za Ignacija. Bili ste v Tripoliju ali je moč potovati izven Tripolija? Ali so milice varnostna služba ali ropajo in plenijo? To je kratko vprašanje, ki sem ga želel zastaviti. Eh, oditi moram čez dve minuti, žal mi je. Eh. Eh, čisto na kratko. Odgovor Aleksandru. Torej, služba za zonanje delovanje je rekla, da moramo vzeti varnostni set seboj, Eh, torej varnostno čelado eh, in neprobojni jopič. Ni pa eh, nikakšnih odzivnih varnostnih sil. Eh, tako da je država prepoščena milicam. In naš hotelski bunker smo lahko samo enkrat zapustili. In zdravstvena ministrica je bila pravzaprav celo ugrabljena v lastnem vozilu. No, ni pravne države, ni prave policije in človek se mora pač pripraviti na vse, se ustrezno opremiti. Eh, Tripoli sem zapustil. In eh, voznik me je opozoril na nekega gospoda, ki očitno kontrolira celotno letališče za svojimi sodelavci. Če je to en uh, sam, potem ima toliko večje orožje. Hvala lepa. Rad bi rad bi zaključil. Ali lahko sprejmemo tudi zapisnik iz 20. decembra 2011? Ne, potem lahko ta zapisnik sprejmemo. Vidimo se jutri, začeli bomo z glasovanjem ob 9. Sharp, your... Točno ob 9. prosim, prinesite svoje glasovalne kartice.